Okay. Ladies and gentlemen. Dame in gospodje, nadaljujemo z našim sestankom. Tako kot smo se dogovorili, smo nekoliko spremenili naš dnevni red in sicer bomo najprej obravnavali točko 6 preoblikovanja pravil EU o državni pomoči za storitve splošnega gospodarskega pomena. In sicer brez nadaljnega dajem beseda zdaj kar kolegu Hokmarku, ki je poročevalec tu. Prosim ga, da kar poda svojo predstavitev. Gunnar, beseda je tvoja. Mikrofon, prosim. Thank you very much. My, my main... Hvala lepa. Moje glavno sporočilo v tem poročilu je, da moramo razlikovati med državnimi pomočmi oziroma subvencijami, ki poskrbijo za to, da so storitve bolj dostopne posameznim državljanom. Po drugi strani pa imamo tukaj subvencioniranje gospodarskih subjektov. Namreč običajno gre za to, da državljani dobijo čim boljše storitve. In vemo, da bolj pomembne kot so storitve, pomembne je, da so te storitve čim boljše. In vedno je treba podpreti ponudbo bolj učinkovitih in cenejših storitev. In monopoli so tu vedno ovira. Bolj kot nam bo uspelo odpreti notranji trg za storitve, ki so danes del storitev splošnega interesa, bolje bo. Namreč na ta način bo tudi možnost izbire za posamezne državljane večja. Bi pa rad spomnil na to, kaj se je dogajalo v industriji telekomunikacij. Zelo dolgo smo v naših državah imeli monopole Storitve so se zelo malo razvijale. Malo pa je bilo tudi razvoja na področju stroškov in učinkovitosti. Sedaj pa, odkar smo sprostili ta del gospodarstva, vidimo vodilne operaterje, vodilne subjekte. In mislim, da bi se podobno lahko zgodilo na mnogih drugih področjih pri storitvah splošnega gospodarskega interesa. Namreč nobenega argumenta ni Zakaj bi državljani ne imeli možnosti izbire? In nobena argumenta tudi ni, če nam je kaj mar za posameznike, zakaj ne bi konkurenca prispevala k boljšim storitvam? Vendar pa v različnih državah, v različnih državah članicah imamo različne tradicije v zvezi s financiranjem teh storitev in pri tem osnutku mnenja je bil moj glavni cilj ta, da bi v celoti izkoristili prihodne priložnosti v teh panogah. In to na ta način, da jim omogočimo razvoj, obenem pa zagotovimo tudi zavarovanje interesov posameznega državljana. To je tudi namen tega osnutka in sam se že veselim razprave in prihodnih predlogov sprememb. Toliko za enkrat. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo Gospe Cavela. Je to lahko nikoli poli. Hvala lepa. Čestitam gospodu Hkmarku za obširno in vsebinsko bogato besedilo. In eh, čestitam mu tudi k predlogom, ki jih je podal. Sedaj pa predlagam neko spremembo oziroma bolj nek dodatek, namreč pri številki 3. Imam izkušnje iz eh, poročila o širokopasovnem eh, internetu. Eh, sama sem bila poročevalka za to temo in ko sem brala pravila o državni pomoči za širokopasovni internet, so bila ta pravila izredno zapletena in zato predlagam naslednje. Torej, govorim o točki 3. Pri prvem predlogu bi dopolnili naslednje um, dostopne cen, cene za uporabnika in pa poenostavitev pravil. Torej, o tem bi govorili. Uh, to je torej. Uh, to, kar bi želela dodati, kar besedilo gospoda Hokmarka. Pravila morajo biti enostavno in razumljiva, tako da bodo jih vsi lahko razumeli. Kolega Lambert je naslednji. Uh, well, Hvala, no ni nas veliko tukaj. Samo nekaj splošnih pomislekov. Uh, no, Gunnar je e-, eden izmed najbolj liberalnih v Evropski ljudski stranki in tudi tukaj je zvest eh, te oznaki. Strinjam se z dvojem. Najprej nasplošno vlade ne smejo biti gospodarski, nosilci gospodarske dejavnosti v eh, osnovnem pomenu besede. Eh, tudi tukaj gre za čas eh, jeklarja, avtomobilske industrije in pa tega um, niso več tist, te industrije tiste, ki so najpomembnejše. Um, s teboj se pa ne strinjam v naslednji točki. To, da več aktivnosti prenesemo iz zasebnega v javni sektor, bi lahko pomenilo boljše storitve in cenejše storitve. In če si ogledamo eh, podjetji Elko in Tefko, ki jih omenjaš v svojem poročilu, lahko gotovimo naslednje. Privatizacija energetskega sektorja, ki smo jo podpirali Torej, ko je naša stranka bila v vladi, ko je prišlo do privatizacije tega sektorja, smo to podpirali, ampak na koncu smo ugotovili, da so, da so koristi od tega imeli predvsem, da so koristi imela predvsem podjetja. Potrošniki niso čutili pozitivnega učinka privatizacije energetskega sektorja. Privatizacija je državni monopol spremenila v nek eh, zasebni monopol. Eh, ni šlo za liberalizacijo trga tukaj. Če si ogledate situacijo v Nemčiji, imajo tri ali štiri ponudnike, v moji državi imamo enega, ki uživa 25 odstotkov tržnega deleža. Se pravi, s privatizacijo še ne ustvarimo nujno tržnih koristi. To je pripomba, ki sem želel podati. Eh, poročilo govori o tem, da, da če bomo obrali to smer, bomo imeli od tega koristi, ampak um, to ni samo po sebi umevno. Ne smemo podati nestrokovnih uh, izjav. Lahko rečemo nekaj bolj splošnega, da se zauzemamo za to smer, ker bi to ustvarjalo gospodarske koristi za potrošnike in tako naprej. Torej, mislim, da bi morali tukaj uh, um, se bolj natančno izraziti in sam bom uložil predloge spremem v tem smislu. Gospa Furt. Hvala lepa. Mm, naš poročevalec je zelo razumen, kakor vedno. Pravilno ste našteli področja, na katera se moramo osredotočiti. torej državna pomoč za to, da bi pomagali potrošnikom, državljanu in ne nujno podjetjem. To, kar vidimo na področju telekomunikacij, da gre za revolucijo, ki je prinesla številnim ljudem boljše storitve, ampak še vedno imamo državljane, ki nimajo dostopa do teh storitev. Naprimer, deli moje regije, Eh, gre za vzhod Anglije, kjer ponekod eh, sploh nimamo mobilnega signala, kar, kaj šele internet. Pogosto mora država pomagati določeni industriji, ker eh, podjetja ne zapolnijo teh vrzeli. Še vedno pripravljamo nove stvari na področju telekomunikacij in pa energije. In mislim, da bi morali tako javni, kako zasebni denar uporabiti na bolj inteligenten način. Um, javna sredstva lahko spodbudijo tudi privatna sredstva. To smo videli na področju raziskav. Uh, in kar se tiče jasnosti pravil, mislim, da bi morali poskrbeti za jasnejša pravila. Pogosto imamo zelo dobre projekte, ki pa ne dobijo zelene luči, ker so. Um, Ker obstajajo določene nejasnosti, ker, ne ve, ker ni jasno določeno, ali gre tukaj za državno pomoč ali ne, se ti projekti ne, um, ne uresničijo. Potrebno je razjasniti ta postopek in to pravočasno, tako da bomo lahko omogočili pomoč eh, tem podjetjem in pa eh, javnemu in zasebnemu sektorju, kjer je to potrebno. Gospa Rira Madruel. Eh, Hvala lepa. Najprej se opravičujem v imenu poročevalca v Senci, ki danes ne more biti z nami. No, imam nekaj vprašanj pri tej izmenjavi stališč. V imenu gospoda Hofmana, ki je poročevalec v Senci. Najprej se zahvaljujem gospodu eh, Hofmarku za upravljeno delo. Eh, ampak eh, ne vem, ali bo ta predlog res podporil majhna srednja velika podjetja. Uh, Zdi se mi, da se predlog osredotoča predvsem na velika podjetja, no, ampak o tem je moč še razpravljati. Dobro bi bilo, če bi vključili določbe, ki bi bile jasno namenjene majhnim in srednje velikim podjetjem. Eh, potem tudi pravila na področju javnih razpisov, potrebne so nadaljne poenostavitve, in pa 2,5, morda bi lahko tudi to posebej omenili. Potem potrebno je spostaviti tudi inovacije, tudi te so pomembne. Jaz bi dodala še to. Evropski parlament si je prizadeval za poenostavitev pravil o državni pomoči. Vse to so pomembni ukrepi za majhna in velika podjetja. Torej, gre v glavnem za poenostavitev, eh, gre za to, da izpostavimo še inovacije in pa majhna in velika podjetja. Toliko zaenkrat z moje strani. Okay, Hvala lepa. Ne vem, ali želi še kdo kaj dodati. Ne, potem predlagam naslednje. Prednevni torej, red smo spremenili. Rok za vložitev predlogov spremem 1. september o 5. uri in vse skupaj uh, samo v angleščini. Tako smo se dogovorili. Kolega Hukman želi še enkrat besedo. Please, if I just could have a short reflection on some, some of the remarks. Ja, samo na hitro bi se odzval na nekatere pripombe. Najprej bom nekoliko retoričen. Ne nagovarjam nikogar posebej, ampak vseeno nagovarjam vse. Morda še prav posebej Filipa. Včasih me skrbi naslednje. Ko, govor, ko govorimo o najboljših priložnostih za uh, potrošnike, pa se to označuje kot liberalno ali nekaj drugega. Ehm, torej, me to skrbi. Mislim, da bi vse skupaj moralo biti tudi zeleno. Če res ne želite nič drugega kot najboljše možnosti za potrošnike. Včasih pa lahko rečemo ne, prej je bilo bolje o tem včasih govorijo v angliških eh, klubih džentlmenov. Sam se s tem nikoli ne strinjam. Sam odgovorim, ne, niso bile stvari boljše, morda ste bili vi boljši prej. No, ampak, ko govorimo o teh eh, storitvah splošnega gospodarskega pomena, so ti usrčiki naše gospodarske prihodnosti. In zato se moramo odločiti, ali želimo uh, razvoj, ali želimo večstranski način ponujanja storitev. In če se nam to zdi radikalno, potem uh, imamo vsi razlog za skrb. Včasih moramo biti realistični, moramo razumeti, da se Evropa sooča s hudo krizo. In na to se moramo vprašati, ali bi lahko morda kaj naredili bolje. Kaj naredili bolje. Lahko bi poskrbeli za dinamičen razvoj marsikatere storitve, kakor smo temu bili priča na področju telekomunikacij. strinjam se s tem, da privatizacija v nekaterih državah ni bila izpeljana na najboljši način. Ampak bistveno je naslednje. Podpreti moramo uporabnika, potrošnika. No in če misliš, da je to radikalno in sedaj bom nehal biti nesramen, potem naj dodam, da bom pozdravil vse predloge sprememb, ki bodo dodali nekaj jasnosti in uh, ki bodo dodali nekaj poenostavitve. Poenostavitev pogosto pomeni jasnejša pravila. No in kako je povedala tudi gospa Cavela, potrebujemo tudi možnost sprejemanja hitrejših odločitev. Tudi to je del poenostavitve. Prosim pa vas naslednje, ko razpravljamo o tem, kako povečati rast in pa priložnosti v Evropi, potem ne označujte tega kot nekaj radikalnega. Če je to radikalno, potem uh, smo v težavah. Toliko o, z moje strani. Ja, mislim, da nisem uporabil besede eh, radical oziroma radikalno, pravi poslanec. Prosim. S tem smo zaključili isto točko dnevnega reda in mislim, da lahko nadaljujemo s tem procesom. Najlepša hvala in s tem prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je točka 5 na poti k dokončni vzpostavitvi notranje energetskega trga do leta 2014. Povabili smo komisijo ki mislim, da prihaja, oziroma ne, je že tu, samo še na svojem mestu, ni še kako minutko počakamo in potem nadaljujemo. Grüße, ganz herzlich. Lepo pozdravljam gospo Bernard, ki je vodja enote za električno energijo in plin pri komisiji. Prosil sem, da bi dobili poročilo o tem, kakšno je stanje razvitosti notranjega trga na področju energije. 4. februarja 2011 je Evropski svet sklenil, da naj bi notranji trg realizirali do leta 2014. V mestnem obdobju se je zgodilo marsikaj. Ne samo na podlagi Fukushime, kar nekaj držav se je odločilo o določenih stvarih, ampak tudi nasplošno se je zgodilo kar precej. In zato sprašujem, ali se vse skupaj resnično razvija v smeri notranjega trga. Ali pa je morda v nekaterih državah članicah prepoznati trende, da gre razvoj ravno v nasprotno smer in da nekatere države pravzaprav motijo razvoj notranjega trga. Ali gre morda razvoj v smeri vedno bolj nacionalno opredeljenih energetskih politik? Komisija nam bo danes nekaj več povedala o tem, kakšno je trenutno stanje stvari. Kasneje bomo imeli priložnost za razpravo in mislim, da to ne bo zadnja taka priložnost. Gospod Bernard, izvolite. Hvala lepa, predsednik Rojl, za povabilo, da lahko danes tu v odboru stališča komisije predstavim, kakšno je stanje glede doseganja cilja dokončanja skupnega notranjega energetskega trga do leta 2014. Rada bi vam povedala, kje so ključni izzivi po mnenju komisije. Seveda je pa to priložnost zame tudi, da prisluhnem predlogom in mnenjem članom odbora. Ni dvoma, da ostaja dokončanje notranjega trga na področju energetike ključen cilj, tako kot je omenil tudi gospod Rojl. Razlog, da to ostaja tako pomemben cilj za nas je, ker želimo lotiti se različnih izzivov tudi v povezavi s strategijo Evropa 2020, ampak tudi varnost oskrbe je za nas zelo pomembna. Potem je tukaj tudi agenda na področju podnebnih sprememb, obnovljivih virov energije in tako dalje. Ko govorimo o dokončanju notranjega trga na področju energetike do leta 2014, kaj točno imamo v mislih? Dve pomembni razsežnosti tega notranjega trga sta. Prvič, odprtje trga in vzpostavitev konkurence. Drugi element, ki je ravno tako pomemben kot prvi, pa je element integracije trga zgodovinsko gledano, je energetski trg še bolj kot trg telekomunikacij rasto na nacionalni podlagi. Vsaka država je imela svojo mrežo in zato je veliki ziv, če želimo vse to povezati in če želimo, da bo Evropa v celoti skoristila potencial notranjega trga. Predsednik Rojl je vprašal, kakšno je sedanje stanje in ali gredo trendi v pravo smer ali ne. Če smo pošteni, moram reči, da je trend mešan. Če si pogledate recimo prvo razsežnost, to je razsežnost odpiranja trga, že v preteklosti je bilo omenjeno, da res je, vidimo, da se povečuje število akterjev, ki so dejavni na trgu. To je zelo očitno, če si pogledamo indeks HHI. Prej so države imele enega samega dobavitelja na nacionalnem trgu, sedaj pa v večini držav z redkimi izjemami vidimo, da je več akterjev, ki igrajo določeno vlogo na trgu. Ali to dejansko vodi do dinamične konkurence na področju maloprodaje, je drugo vprašanje. Veliko akterjev mora namreč še vedno odjemati od sedanjih proizvajalcev. Če si pogledamo recimo Belgijo, bomo videli, da kar zadeva proizvodno, je vse skupaj še vedno v rokah enega dobavitelja, podobno v Franciji in v drugih državah. Zato dinamika, ki jo konkurenca lahko prinese za različne odjemalce, ostaja omejena. Kar pa zadeva povezovanje trga, tudi tu je slika mešana. Če si pogledamo stanje na severozahodu Evrope vidimo, da so nekatere države že povezale svoje tržne sisteme, kar pomeni, da uporabljajo te države, deset operaterjev je, enoten algoritem za zadovoljevanje popraševanja in ponudb. Tukaj gre za integracijo trga na podlagi ne samo zakonodaje, pač pa samih akterjev. Po drugi strani pa vidimo, da je še vedno veliko vir za čezmejno trgovanje v Evropi. Recimo, če želite dobavljati plin in če želite kupovati ta plin na mm, zonanih mejah Poljske in to transportirati v Španijo, recimo, potem morate vsaki državi posebej rezervirati zmogljivosti za prenos. V nekaterih državah uporabljajo za to sistem dražb, drugod velja, da kdor prvi pride, prvi melje. V tretjih državah pa morate vnaprej povedati, na kateri dan boste uporabljali katere zmogljivosti. V nekaj drugih državah to ne velja. V nekaterih državah morate to sporočiti o petih popovdan, v drugih o polnoči. In to ustvarja veliko ovir za čezmejno trgovino. Prav tako to povečuje stroške trgovanja. In zato bi tu lahko za potrošnike in uporabnike dosegli več. Katere so glavne točke delovanja za komisijo za to, da bi do leta 2014 dokončali notranji trg? Prvič, treba je uresničiti tretji svežen. Verjetno se boste vsi spomnili dolgih pogajanj o tretjem svežnju. In rok za prevzem je potekal marca letos. Do junija ni bilo kaj dosti prevzemanja v državah članicah in moram reči, da se to sedaj začenja spreminjati. Preverila sem danes zjutraj. Osem držav je priglasilo poln prevzem direktive. Vemo, da so tudi druge države naredile že zelo veliko, vendar pa so še v procesu ulaganja priglasitve. Tudi kar zadeva, kako kakovost, naj povem, da je komisija vložila veliko sredstev za zagotavljanje tehnične pomoči državam članicam, zato da bi prevzem te zakonodaje potekal čim bolj gladko in to je obrodilo sadove. Tako Grčija kot Portugalska sta med osmimi državami, ki so že priglasile popolno prevzetje. In tudi v teh državah smo sodelovali z njihovimi upravnimi zmogljivostmi in veseli smo, da je to obrodilo sodove. Veliko težav pa še obstaja. V državah članicah potekajo hude razprave glede vprašanj, ki so bistvenega pomena za vzpostavitev konkurenčnega in povezanega trga, recimo neodvisnost in pristojnosti regulatorjev. Potem tudi um, razvezava uh, operaterjev in prenosa. Kaj lahko naredimo? Poleg zagotavljene tehnične pomoči, pa želimo tudi, da bi izkoristili vse, vsa pooblastila, ki jih imamo v primeru prekrškov. Tako sprožamo proti državam članicam postopke v primeru ne priglasitve. Druga pomembna sestavina pa se nanaša na določbe o razvezavi. Tukaj gre za to, da bi ločili oskrbo od prenosa. Komisija je pregledala to panogo in ponazorila, V kolikšni meri je ta vertikalna povezanost ovira? Tretji svežen govori o tem s tem, da vzpostavlja pravni okvir za to razvezavo. Zdaj pa moramo poskrbeti, da se bo to izvajalo tudi v praksi. Imamo postopek, po katerem morajo nacionalni regulatorji certificirati vse operaterje, ki so dejavni pri njih doma, potrditi, da so skladni z pravili o razvezavi. Prve priglasitve po teh določbah pričakujemo prihodnji teden, v prihodnih tednih in poskrbeli bomo, da se bodo te določbe tudi dejansko spoštovale. Tisto, kar je zahtevno pri tem certificiranju, je to, da po eni strani imamo pozitiven trend, ki ga opažamo v industriji. Nekatera podjetja, ki so bila dolgo proti tej razvezavi, sedaj začenjajo prostovoljno spoštovati te določbe. Ena od večjih družb v Nemčiji je v preteklosti oziroma pretekli teden prostovoljno naredila korak v tej smeri. Vidimo tudi, da se izrablja to za prestrukturiranje javnih zmogljivosti kot je dejal eh, predsednik Rojl, pa vidimo, da je tudi veliko argumentov, češ, da je čisto dobro tako, kot je, da razvezava ne prinaša veliko v primerjavi stroški in da naj bi pravzaprav nič ne spreminjali. Mislim, da bo tako komisija kot tudi ostali zagovarjali še naprej to, da ta razvezava prinaša koristi. Tretja, tretji element pa je bilo ustanovitev združenja operaterjev za prenos in videli smo, da je to prineslo novo dinamiko regulatornim prizadevanjem in upravljanju z mrežami. Naj povem, da je ESO tudi že kadrovsko popolnen. Skratka, tukaj že vidimo neko dodano vrednost teh organizacij na notranjem trgu. Poleg uresničevanja tretjega svežnja pa je tu še ena pomembna stvar, ki je za nas kot komisijo pomembna. Tukaj pa gre za uskladitev pravil o menedžmentu in trgovanju. Tretji seženj je ustvaril dejansko nov instrument. Gre za zapleten mehanizem med združenji in organizacijami in tako imamo kode, ki veljajo na vse evropski ravni. Ta proces se je že začel in ESA je čez poletje pripravila prvo smernico in ta proces, čeprav je precej delovno intenziven za vse upletene, dobro napreduje in pričakujemo, da bodo rezultati tu do leta 2014. Je pa tudi tukaj nekaj izzivov. Vse države članice bodo morale skozi postopek komitologije odobriti te kode. Države članice želijo enoten sistem za Evropo, kajti prepričane so, o tem, da bi to prineslo koristi v smislu transakcijskih stroškov. Ampak vsaka država članica pravi, da mora ravno njen sistem postati vzorec in model in to vodi do zelo zahtevnih pogajanj v zvezi s tem, kateri pa naj bo skupni sistem. Parlament še vedno finalizira delo na področju pravil za energetski trg na debelo in to bo pomenilo tudi določeno izvedbeno zakonodajo. In želimo si, da bi ta zakonodaja Remic lahko dejansko čim prej stopila v veljavo. Torej, to dvoje. Prvič, zagotovitev tretjega svežnja tudi v praksi. To pomeni, da moramo od eh, besed prejti k dejanjem in izvesti integracijo in liberalizacijo. In drugič, potrebujemo vse evropske sisteme za delovanje mrež in organiziranost trgov. To sta dva ključna cilja za komisijo, ko skušamo doseči ta cilj dokončanja notranjega trga. Seveda pa to dopolnjuje tudi delo na svežnju infrastrukture, ampak mislim, da je to ločena tematika. Bom pa z veseljem sprejela vprašanje tudi na to temo, čeprav o tem sama ne bom govorila. Če pogledamo naprej, dokončanje notranjega trga predstavlja velik izziv. Veliko je še dela, vidi se že, katere bodo težave, vendar pa je to izvedljivo. To ni nerealističen cilj. Veliko bo odvisno od tega, kakšna bo dinamika na ravni industrije. Sedaj vidimo, da se začenjajo operaterji za prenos um, osamosvajati in vidimo, da dejansko dobivamo sedaj evropski pristop do upravljanja in upravljanja mrež. Po drugi strani vidimo tudi nasprotne tokove vertikalno integriranih družb, ki se bolj osredotočajo na to, da zagovarjajo sedanje stanje doma in se ne vključujejo toliko v svobodno konkurenco. Mislim, da bomo sedaj videli, kaj se bo zgodilo, mi pa moramo čim bolj pritiskati za to, da bi se zadeve razvile v smer konkurenčnosti. Veliko pa, kot je povedal predsednik Rojl, bo odvisno tudi od razvoja na področju energetike. Če govorimo O varnosti oskrbe. Ali bodo države dajale večjo prednost nacionalni oskrbi? Ali bodo na lastnem ozemlju poskrbele za shranjevanje? Ali pa da se bodo zanašale bolj na medsebojne konektorje? Podobno velja tudi, ko gre za odločitve o energetski mešanici. Nekatere države želijo vplivati na kombinacijo energije. Seveda je to njihove pristojnosti. Ali bodo ravnale osamljeno, izolirano, ali pa bodo upoštevali tudi, kako lahko njihove odločitve vplivajo na sosedne države. Menimo, da bi zato morali spodbujati izmenjave med državami članicami. Začeli smo s tem, da smo 20. julija organizirali sestanek med direktorji pristojnih organizacij, kjer so razpravljali o Fukushimi in ukrepih, ki jih predvidevajo v posameznih državah in o tem, kako bo to vplivalo na notranji trg. Tudi ministri za energetiko bodo o tem govorili na ravni sveta septembra in 29. septembra pričakujemo tudi konferenco, kjer bo prav tako govora tudi o tem. Pristop komisije pa je, da bi omogočali razpravo in izmenjavo, tako da bi vladala čim večja preglednost razmišljanja posameznih držav. In da bi tudi poznali, kakšen bi utegnil biti vpliv na sosedne države. Komisija želi vedeti, kako lahko pomaga državam, ko se odločajo o energetski mešanici In pomembno je tudi, kakšen učinek to lahko ima na sosedne države. Toliko za enkrat. Bom pa z veseljem prisluhnila mnenjem in razmišljanjem članov odbora. Hvala lepa. Hvala lepa. Kolega Svobode, prvi izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa za poročilo. Ni bilo sicer jasno, ali je kozarec na pol poln ali prazen, očitno pa ni dovolj poln, tu vam dam čisto prav. Sam sem bil kritičen, predvsem kar zadeva nekatere ekstremne zahteve glede tega razvezovanja. Nekatera podjetja so zelo ponosna na to, kar so dosegla in so zelo zadovoljna v zvezi z liberalizacijo. Prav imate, da je treba spodbujati to tudi v drugih državah. Kar pa zadeva regulatorje, mislim, da je nesprejemljivo, da nekatere države ne dovolijo, da bi bili regulatorji dovolj samostojni in neodvisni in jim ne dajo ustreznih pristojnosti. To ovira naložbe in tudi evropeizacijo takih naložb. To je jasno. Če nekdo ve, da bo pri vlaganju v sosedno državo naletel na velike ovire, če ve, da se bo politično odločalo o takih naložbah, potem seveda se ne bodo podjetja odločala za take naložbe. In mislim, da v tem parlamentu dobro vemo, da je eno od bistvenih vprašanj v tem svežnju tudi to, da morajo regulatori biti neodvisni in da imajo bolj ali manj podobne pristojnosti. Kar pa zadeva infrastrukturo, prosim, da poveste par besed na naslednjo temo. Namreč pri zadevah kot je ta nujno potrebujemo evropske projekte. Tudi zato, da bi opogumili ljudi, da je treba vlagati v Evropo. Ravno v povezavi s tem, kar ste sami povedali, namreč rekli ste, da se različne države različno odločajo, kar zadeva mešanico, energetsko mešanico, jedrska energija, da ali ne in tako dalje. Če želim recimo transportirati vetrno energijo proti jugu ali pa iz Sahare, sončno energijo proti severu, potem potrebujem infrastrukturo. Infrastruktura bi lahko bila integracijski element oziroma mora to biti instrument za skupen trg. Potem tudi, kar zadeva skladiščenje, shranjevanje energije. Tukaj se mi zdi, da obstaja možnost za čezmejno sodelovanje. sam sem mnenja, da ravno ko je govora o infrastrukturi, sami ste že dali predloge, drugi se še pripravljajo, ampak zelo pomembno je, da se od samega začetka zastavi infrastrukturo kot evropsko in potem m, mm, sam prenos, skladiščenje in tako dalje. Vse to je treba na nek način povezati in zdi se mi, da bi to lahko bil dodaten input če zaključim, prvič podpiram prizadevanja komisije, da pomagajo državam ali pa jih prisilijo, če države niso pripravljene ukrepati, še zlasti bi povdaril vlogo regulatorjev. In drugič, ne pozabimo na infrastrukturo. Infrastruktura je lahko element integracije. Tudi zato, da se oblikuje skupen notranji trg. Kolega Glante. Agencij. Hvala lepa. Ne bom ponovil tega, kar je že povedal kolega Svoboda. Mislim, da je razvoj postal tako zapleten, da je ta optimizem hvale vreden, ampak moram reči, da težko verjamem, da nam bo uspelo. Omenil bi dva primera iz svoje domovine. Po Fukushimi je prišlo do popolnega preobrata na ravni vlade, izstop iz eh, jedrske energije in eh, prehod na obnovljive vire, ampak infrastruktura tu ni primerna. In sam prihajam iz zvezdne države Brandenburg in mi imamo projekt, kjer želimo niti ne uporabljati, ampak raziskovati možno skladiščenje CO2-ja, ampak Tu je potem prišlo do protesta državljanov, bilo možno obvladovati. Pomagalo pa nam ni tudi to, da je bila pri nas sprejeta zakonodaja, po kateri vsaka zvezdna država lahko odloči, ali bo skladiščila ali ne. In ne vem, če to predstavlja ravno pravilno razumevanje evropske zakonodaje. In ko potem slišim, da naj bi zastavili čezmejne vse evropske projekte, moram reči, da bo tu treba kar precej prepričevati. Nekaj zelo zapletenih primerov imamo in moram reči, da lahko iz tega tudi povlečemo določene konsekvence. Recimo, če imamo nek velik koncern, ki meni, da so certifikati predragi, potem se lahko zgodi, da bo to vplivalo po celotni verigi tudi do drugih akterjev. To zahteva precejšno diskusijo moram reči, da se moramo bolj ukvarjati s tem. Tukaj gre za zelo zapletene zadeve. Ne moremo enostavno reči, da se države članice same lahko odločajo o tem, pač kakšna bo kombinacija oziroma mešanica energije. Mislim, da se moramo intenzivno pogovarjati o tem, ali bomo morda nekoč imeli tudi neko evropsko energetsko mešanico. Ne vem. Včasih imam občutek, da se bo Evropa zlomila zaradi sedanje krize, drugi govorijo o združenih evropskih državah in tako dalje. Kolega Udi. Merci, hvala lepa, gospod predsednik. Dobar, hvala lepa tudi za predstavitev vseh teh tem in trenutnega stanja pri teh vprašanjih. Govorili ste o ločevanju infrastrukture, ko gre za prenos, veste tudi, da poslance zanima, kako namerava Evropa vlagati v to področje. Prišlo je torej do razvezovanja, do ločevanja operaterjev, vemo, kakšni so rezultati na tem področju pri posameznih operaterjih. Ne vem, ali se kolegi strinjajo z menoj, ampak sam ne vem več, kdo ima v lasti infrastrukture, kdo je zakaj odgovoren. Nekateri pravijo, da so odgovorni regulatori, ki določajo cene. Kdo pa je potem tisti, ki odloča o naložbah? Se vam ne zdi, morda bom nekoliko drzen, da je prišel čas, da tudi lastniki infrastruktur prispevajo nekaj k vzpostavitvi električnih in plinskih infrastruktur v Evropski uniji. Sicer je to v tem trenutku v zasebni lasti, na nek način je to urejeno, vendar kaj bi se zgodilo, če bi Gazprom, na primer, kupil znatne delež plinske infrastrukture pri nas. No, nekateri boste rekli, da to ni noben problem, zato ker regulatori to spremljajo, vseeno pa bi bilo to dojeto kot problem pri državljanih. Zato me res zanima, kakšno je vaše mnenje o infrastrukturi, kakšna je dolgoročna strategija in vizija Evropske komisije na tem področju. Kako boste državljanom dali zagotovilo, da bodo kjerkoli v Evropi že bodo imeli na voljo zadostne količine teh energentov. Še zadnja stvar. Kolikor vem, komisija razmišlja o tem, da bi na področju Kaspijskega morja kupila elektrarno, kjer bi kupovali potem plin. Nekateri tak že govorijo o podobnih načrtih na evropski ravni, zato me zanima, odkot komisiji zamisel o tem, da spostavi takšno elektrarno v tem območju? Hvala. Gospa Rera Madurel. Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se želim najprej zahvaliti predstavnici komisije za vsa pojasnila, ki nam jih je dala. Na podlagi tega, kar so povedali že ostali kolegi, bi vas prosila tudi sama, da nekaj več poveste o infrastrukturi, ki je tako zelo pomembna za dokončanje notranjega trga. Notranjega trga ne bo možno dokončati, ne, da bi odpravili nekatere vrzeli oziroma otoke, kot jih imenujem. Trenutno so nekatere regije povsem izolirane in to mora biti problem, ki ga je nujno potrebno razrešiti za dokončanje. Potem naj pomenim tudi interkonektorje. O tem smo govorili že leta 2002. Glede na sedanjo situacijo si moramo 10 odstotni cilj ponovno zastaviti. 10 odstotkov moramo doseči to moramo postaviti na raven drugih ciljev, ki jih je potrebno doseči do leta 2020. In potem še infrastrukture. Infrastruktura v evropskem interesu ne more biti odvisna samo od dobre volje držav članic ali pa nekaj držav članic. In ni prav, da se odločamo zgolj na podlagi komercialnih kriterijev. Načrti, ki so bili pripravljeni za obdobje naslednjih desetih let, nedvomno predstavljajo korak naprej. Vendar pa smo videli, kaj se je zgodilo preteklega junija. Videli smo, da tu še nekaj manjka pri tem evropskem podvigu. Zato sprašujem komisijo. Ali se vam ne zdi, da bi morali predvideti, nek ustrezen pristop za to, da bi dejansko dosegli ta cilj dokončanja evropskega notranjega trga. Eh, hvala lepa. Najprej hvala predstavnici komisije za predstavitev. Govorili ste o oblikovanju nekakšnega PAP centra, tako, da bi metan iz Srednje Azije pripeljali k nam. In v tem primeru bi turško podjetje ne spremenilo svoje narave zaradi tega prehoda. Tisto, kar se spremeni, je uvoženi izdelek. Tako da tukaj ne bi nič pomagalo, če bi imeli te hub centre. Kajti mi bi morali temu turškemu podjetju plačevati davščine zaradi pravice do prehoda Turčije. Kdorkoli bi torej želel uvažati metan in bi želel ta prehod iz Turčije, bi moral plačevati za te pravice. Zato sprašujem, ko ste govorili o varnosti oskrbe, ste omenili tudi to, da si države članice želijo zagotoviti lasno varnost oskrbe in mnoge države se zauzemajo za druge vire. Ampak kateri viri so to? Omenjeni so bili, omenjene so bile nekatere količine metana, ki so bile odkrite na severu in jugu. Paul Rubik. Eh, Hvala lepa. Na dopustu sem bil na Cipru in tam spremljal, kakšen je energetski položaj. Dejstvo je, da je na notranjem energetskem trgu vprašanje, ali je smiselno čezmejno sodelovanje. Še zlasti pri otokih se je o tem treba vprašati. Še zlasti, če vemo, da je prišlo zaradi eksplozije do izključitve ene od največjih elektraren. Vsi generatorji krizni generatori morajo biti vklopljeni od 11 do 4 in dejansko morajo tudi pridobivati nadomestno energijo. Tukaj so različni interesi in Evropska komisija bi morda lahko razmislila o novi pobudi, kot recimo so obnovljivi viri energije, zlasti recimo glede na to, da ima Cipr veliko sončne energije, glede na to, da so projekti v Afriki vprašljivi. Ali bi tako imenovani SolarDeck projekt lahko bil izveden na Cipru? Tam je potrebno hladiti in fotovoltaika je najbolj koristna tam, kjer je največ sončne energije. Ali se morda za otoke, kot so Malta in sedaj morda konkretno Cipr, ali bi tukaj bi bila morda koristna kakšna pobuda na ravni komisije? Eh, hvala lepa. Eh, govorimo o prehodu iz nacionalnih energetskih politik v evropsko energetsko politiko in seveda to ni le politično vprašanje, ampak, je, ampak moramo paziti, da pri tem prehodu seveda izpolnjujemo tudi vse tehnične zahteve, da so izpolneni fizikalni zakoni. Eh, skratka, to ni le družboslovno in politično vprašanje. In pri tem je zelo pomembno, kako se odločajo posamezne države članice, kaj delajo. Um, in če se posa, neka država članica odloči, da bo v svoji energetski politiki um, uveljavila neke velike spremembe, seveda ima to močan vpliv tudi na energetski trg in na njej, um, na sosedne države članice. In pri tem se mi seveda, mislim seveda na Nemčijo, predvsem uh, v tem trenutku, seveda se mi pa pri tem poraja neko splošno vprašanje, kajti Eh, menim, da bi morali eh, v teh debatah eh, oceniti, kako daleč lahko grejo posamezne države pri svojih odločitvah, kje so meje suverenosti, kje so meje subsidiarnosti. Pomislimo namreč že na itak obstoječ problem v Evropski uniji, kjer je zelo, zelo težko umeščati nove objekte v prostor, energetske objekte nasploh. In um, da se tu soočamo eh, ne samo s problemom eh, zagotavljanja finančnih virov za investicije, ampak tudi sprejemljivosti prebivalstva in da to seveda lahko vodi tudi v, v, v ta, ta, to pomankanje infrastrukture vodi tudi v pomankanje energentov. Eh, in v tem primeru je seveda neko notranji trg in tržne razmere lahko tudi pomenijo nek minus za potrošnika, ne pa plus. Tako da je treba biti pri teh, eh, seveda vzpostavljanju teh razmer izredno pazljiv. Zato me predvsem zanima, ali lahko komentirate to, kje vidite vi so meje suverenosti in um, kakšen bi moral biti prispevek posameznih držav članic k stabilnosti delovanja notranjega trga. Ali mislite, da so te uh, uh, karakteristike že dovolj dobro definirane sedaj ali bi jih morali nadgraditi? Angelika Nibler. Angelika Nibler. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej se želimo previčiti, da sem prišla nekoliko prepozno, tako da začetka nisem slišala. Če je bilo to, kar bom vprašala, že povedano, morda se lahko bilateralno pogovorim, da ne bom dolgočasila kolegov. Naj povem, torej, da že pri samem sprejetju dokumentov o notranjem trgu smo govorili o takšnih in drugačnih načrtih. Če pa si sedaj pogledam, kaj se dogaja, smo še kilometre daleč od ciljev. Veliko je še držav z nacionalnimi monopoli. Imamo države članice, kjer od sprejetja zakonodaje ni bilo narejeno nič. Slišala sem zaključek vaše predstavitve, ampak gledano politično ali pa lastniško politično se ni zgodilo pravzaprav nič. In tu je treba začeti in se odkrito pogovarjati. To ločevanje, ta unbundling se je zelo hvalilo, čež da bo sedaj dokončan notranji trg. Mislim, da s tem instrumentom že zdaj lahko ugotovimo, torej samo s tem instrumentom to ni bilo doseženo in ne bo doseženo. Hvala lepa. Hvala lepa, Klot Vrmes. Uh, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Dobrodošlico pa izrekam tudi vsem kolegicam in kolegom, ki so se vrnili z čudovitega, v vsakem primeru pa zelo sproščujočega poletnega premora. V zadnjih letih smo, po mojem mnenju, dosegli veliko. Tu sem že od leta 1999 in jasno je, da je ta svežen za notranji trg menik, predvsem, če si pogledamo, kako smo se teh vprašanj lotevali v preteklosti, ko so bila vsa ta vprašanja pretežno v domeni nacionalnih monopolov. Prišlo je pravzaprav do same spremembe kulture v Evropi. Evropski parlament je tisti, ki se je potem lotil vprašanja trga z elektriko in s plinom Države članice so se potem morale hitro in resno lotiti vseh teh vprašanj in mislim, da je prišlo tudi do pozitivnih premikov. Po mojem mnenju je eden izmed teh pozitivnih premikov sledeč. Nekateri izmed mojih nemških kolegov in strokovnjakov, s katerimi sem se pogovarjal, so rekli, da je, bi bilo postopno ukinjanje jedrskih elektraren v Nemčiji težko izpeljati brez razvezovanja lasništva. Brez razvezovanja lasništva bi ista podjetja, ki bi upravljala z jedrskimi elektrarnami, imela tudi monopol nad informacijami o tem, kako deluje sama mreža. Dejstvo, da smo stvari razvezali, da imamo na voljo neodvisne regulatorje, pa je privedlo do tega, da so se Nemci začeli pogovarjati med seboj. Nemški regulatorji in operaterji mrež so se lahko pogovarjali o določenih napetostih, ki se pojavljajo naprimer pri omrežju, vendar so vse te napetosti razrešili. Dejstvo, da smo opravili to razvezo, pa je omogočilo vladam, da so unesle spremembe, tako da smo dosegli vsaj večjo preglednost, ker smo zagotovili več neodvisnih akterjev gospod Odi je omenil še eno pomembno zamisel oziroma vprašanje, ali so te mreže res čez nacionalne, ali bodo prispevale k večji regionalizaciji ali ne. Vendar se mi zdi, da ne bi smeli biti preveč pesimistični. Poglejte si situacijo na beneluškem in nemškem trgu. Imamo Benet, to je operater, ki deluje nizozems, na nizozemskem in potem preko Severnega morja deluje vse do avstrijske meje. Pogosto pride tudi do interferenc zaradi avstrijskih in nemških omrežji, vendar imamo na voljo enega samega operaterja, ki opravlja to delo. Tudi gaz Uni na področju plina deluje na enak način tako, da bi morali preseči to nacionalno delovanje. Z gospodom Odijem bi morala skupaj še naprej razmišljati o tem, kako bi mi lahko eventualno pomagali pri pospeševanju teh procesov, zato da bi vzpostavili čeznacionalne holdinge ali kaj podobnega, kar bi kasneje lahko tudi privatizirali. Še dve vprašanje bi imel za komisijo. če želimo preko regionalne integracije preiti na evropsko integracijo, potem bodo morali nacionalni regulatori tesneje sodelovati med seboj. Še vedno nisem prejel zadovoljivega odgovora strani komisije na vprašanje, kaj počne komisija za to, da bi naprimer nemški regulatori, luksemburški, belgijski, francoski, nizozemski regulatori bili bolje povezani z regulatorji v srednji in vzhodnji Evropi, ki morajo upoštevati tudi realnost na trgu. Kako bi lahko popravili to situacijo? Če sodnik ni čeznacionalen, kako lahko od akterjev pričakujemo, da delujejo čeznacionalno? Zanima me, kaj počnete v tej smeri. Še nekaj bi rad povedal. Komisija je v prejšnjem mandatu zelo aktivno delala na tem, da bi zagotovila več konkurenčnosti na notranjem trgu. Generalni direktorat za konkurenčnost je upravil tudi določene analize. Morda je moj subjektivni vtis napačen, ampak zdi se mi, da komisija v tokratnem mandatu ni toliko pripravljen na spremljati delovanja trgov, kako le ti delujejo in če ne delujejo dobro, ni pripravljena ukrepati. Če želimo zagotoviti konkurenčnost industrije v Evropi, potem moramo najprej poskrbeti za dobro delovanje maloprodajnih trgov. S tem bomo lahko stvari spremenili. Morda gre za spremembo cene 15 do 20 evrov za megavat. Zanima me, kaj počne komisija. Kaj ti občutek imam, da če bi bili politično kot komisija bolj predani temu delu, bi lahko storili veliko več. Hvala. Danke, frau kolegin Figoredo. Hvala, kolegica Figoredo. Dobrigada. Tambajnje gušterije, da kolka. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama bi imela dve vprašanji. Namreč nekaj me skrbi pri tej širitvi notranjega trga. Prvo vprašanje se nanaša na individualne situacije v posameznih državah članicah. V državah članicah se situacija ne razlikuje samo, kar zadeva operatere, temveč tudi, kar zadeva samo infrastrukturo tudi finančno gledano so okoliščine precej raznolike v državah članicah. Zato me zanima, če je možno zagotoviti razvoj ustreznih infrastruktur v državah, kjer se pojavljajo resne finančne in gospodarske težave, poleg seveda vseh ostalih socialnih težav. Zanima me tudi, kako bi lahko tem državam pomagali pri posodabljanju infrastrukture? Kako bi lahko zagotovili boljšo distribucijo energije, bodi si električne energije, plina ali drugih oblik energije? Potem pa imam še eno vprašanje, ki se pravzaprav navezuje na prvo vprašanje. Postavljanje cen. Kolikšno ceno plača končni porabnik? ne glede na to, ali gre za mala in srednja velika podjetja ali za splošno prebivalstvo. Namreč povečanje cen energije tudi na račun uvoza in v nekaterih primerjih zmanjševanje plač ter v številnih primerjih vse večja brezposelnost in vse večja revščina pravzaprav vplivajo tudi na vse večjo energetsko revščino. Zato me zanima, kakšne ukrepe ste predvideli za to, da bi razrešili nastali položaj. Oziroma, ali ste se morda sprijaznili s tem, da se bodo neenakosti samo povečevale kar pomeni, da se bo infrastruktura slabo razvijala, da bo zagotovljen slabši dostop do energije in tako naprej. Eh, euh, Hvala lepa. Tudi sama bi se rada vrnila na vprašanje, ki je bilo že večkrat postavljeno strani drugih kolegov. Nanaša pa se na infrastrukturo, na finančna sredstva, ki jih potrebujemo za to, da se vzpostavi infrastruktura. Namreč te stroške večinoma nosi trg sam. Nedavno smo v poročilu Susa Wagner podali tudi nekaj priporočil glede energetskih infrastruktur. Predlagamo določene finančne instrumente, ki bi jih lahko izpostavili, naprimer poseben Evropski sklad, ki bi ga namenili v ta namen ali pa morda uporaba tveganega kapitala. Zato me zanima, kaj se s tem dogaja, kaj komisija počne v zvezi s tem ali kot komisija počnete karkoli za to, da bi lahko napredovali pri teh predlogih, ki se omenjajo v našem poročilu. Potem pa so tu še ključni infrastrukturni projekti. Ključni, vendar nedonosni. V tem primeru bi se lahko zgodilo, da bi te projekte enostavno prepustile, prepustili samim sebi, da bi jih pustili ob strani. Morda bi lahko vzpostavili javno-zasebna partnerstva pri takšnih projektih. Zanima me, kako ste si vi vse skupaj zamislili, kako nameravate spodbuditi to vrstno financiranje, zato da bi izboljšali samo infrastrukturo. Hvala. Gospa Kolonska-Bobinska. Uh, uh, Hvala lepa. Gospod Rubih je bil na Cipru na počitnicah, sama sem bila na počitnicah na Polskem v majhni vasi. Tudi sama sem imela izkušnje z infrastrukturo na Polskem, kajti vsakeč, ko je drževalo, je prišlo do izpada energije. Kadarkoli si pogledal skozi okno in je deževalo, je vedno prišlo do prekinitve energije, vsaj tako je bilo v času komunizma 30 let nazaj. Zato bi morali, ko govorimo o infrastrukturi, začeti govoriti tudi o novih naložbah. Vendar, če želite vzpostaviti notranji trg, potem je treba stvari najprej posodobiti v posameznih državah članicah. Ko slišim, da je padlo drevo ali da je nastala škoda zaradi vetra, to zagotovo v današnjem času ni upravičen razlog za izpate energije. Zato me zanima, kaj nameravate storiti glede tega, ali o tem razmišljate, ali boste kaj storili za to, da se posodobijo že obstoječe mreže in omrežja. Strinjam pa se tudi s tistimi kolegi, ki so govorili o lastništvu kadarkoli govorimo o energetski varnosti, se mi zdi, da pogosto ne vemo, v čigavi lasti so določena podjetja. Vprašanje lasništva pa je eno se zadnje zelo pomembno. Tudi gospod Odi je to omenil. Kdo, na primer, kupuje šelove dovoljenice za plin na polskem? V večini primerov ne vemo, kdo je kupac in za številna podjetja to velja se vam zdi, da bi lahko komisija razrešila ta problem, bi lahko preučila vse skupaj, nam predlagala kakšno metodologijo dela, s pomočjo katere bi lahko izvedeli, kdo ima v rokah lasništvo in kdo je največji vlagatelj. Äh, Hvala. Tudi sam bi želel postaviti nekaj vprašanj. Kaj meni komisija o določenih zmogljivosti, ali te spadajo pod evropski energetski trg ali ne. Potem zdi se mi, da tudi vedno večji del obnovljivih virov energije um, izuzamemo iz trga. Kako se boste odzvali na to, ali se s tem odpovedujemo konceptu enotnega trga ali kako? Uh, in ne na zadnje postopki zaradi kršitve pogodbe oziroma vpliv držav na določeno oblikovanje cen elektrike. Kako se bo komisija dolgoročno gledano ukvarjala s tem problemom? Zdi se mi, da je sedaj komisija še nekoliko zadržana tukaj. Gospa Berne, sedaj imate 125 vprašanj ali pa 200. Morda bi lahko skušali podati vsaj nekaj odgovorov zato bi vam bili zelo hvaležni. Seveda smo spregovorili o celi vrsti na različnejših tem. Najprej najlepša hvala za vse pripombe in vprašanja. Vesela sem, da se zanimate tudi za bolj podrobna vprašanja. Hvala lepa, da ste nas spodbudili pri določenih vprašanjih in da ste nam zastavili tudi kakšen izziv. Če začnem z infrastrukturo. V vodnem nagovoru sem to izpustila, zato ker se mi je zdelo, da imate glede tega na voljo več podrobnih informacij kot glede ostalih tematik. Dokončanje infrastrukture, razvijanje povezav, kjer jih še ni in posodabljanje omrežja zlasti na področju elektrike, tudi ko gre za pametna omrežja, predstavljajo pravzaprav ta tretji ključni del dokončanja infrastrukture. Če ne bomo imeli fizičnih infrastruktur, ne bomo uspeli trgovati z energijo čezmejno. Komisija je pripravila ločeno strategijo za infrastrukturo, S tem ste verjetno seznanjeni. Trenutno delamo na zakonodajnem predlogu, ki ga bomo predložili oktober ali novembra, če se ne motim. Obravnavali bomo predvsem štiri vprašanja, ki so po našem mnenju ključna in s katerimi se bomo morali ukvarjati vsaj na podlagi povratnih informacij, ki smo jih dobili glede svežnja na infrastrukturi. Prvo vprašanje se povezuje z načrtovanjem infrastrukture. Več vas je omenilo to, da načrti za razvoj vseevropskega omrežja predstavljajo pomemben korak naprej tudi pri razvoju infrastrukture. S tem se strinjamo kot komisija in to želimo tudi odraziti v svojem novem predlogu. Ta razvoj pa bi moral temeljiti na kombinaciji projektov od spodaj na vzgor. To so projekti, ki jih predlagajo nacionalni operaterji na ravni držav članic. Istočasno pa bi morali upoštevati tudi vizijo z evropske ravni, ki govorijo o tem, kateri so tisti ključni koridori, ki bi jih morali prednostno spostaviti v Evropski uniji. Druga zadeva, ki ste jo, mislim, da vsi deležniki podarili, pa se nanaša na težave pri samem postopku načrtovanja. Tudi sami ste to omenili v razpravi. Uh, pogosto slišimo pripombe in pritožbe strani lokalnih skupnosti, ki jih pravzaprav prizadenajo vse te naložbe v infrastrukturo. Kar nekaj imamo na voljo tovrstnih načrtov. Mi smo pripravili razvojni načrt za desetletno obdobje, tako da je to še eno vprašanje, s katerim bi se radi aktivno poukvarjali, upoštevati je treba tudi interes lokalnih skupnosti, predvsem pa bi morali uskladiti posamezne postopke, ki nam bodo potem v pomoč pri razvoju nadaljnih projektov zlasti na področju energije. Tretje ključno vprašanje se povezuje z regulativnim okvirom, ki bo potem omogočal naložbe v infrastrukturo. Energetska infrastruktura bo vedno, po mojem mnenju, predmet ustrezne regulacije, Zato je zelo pomembno, da ko se naložbeniki odločajo za posamezno naložbo, vedo, da bodo za vsako naložbo potem prejeli tudi ustrezno povračilo oziroma ustrezen dobiček. Je pa res, da bi moral trg sam financirati to vrstne naložbe v infrastrukturo, samo v primeru, ko trg ne more predložiti finančnih sredstev, predvsem javnih sredstev, bi morali mi spodbujati učinkovito uporabo javnih sredstev. Pri tem bi se morali potem obrniti tudi na zasebne naložbenike in o tem bomo govorili tudi o, v svežnju o infrastrukturi. predvsem pa bi morali infrastrukturo dobro pripraviti, jo razviti in jo potem smotrno uporabiti. Ne gre samo za to, da bi razvili dobro, novo infrastrukturo, temveč gre tudi za to, da se ta infrastruktura potem smotrno porabi. Pri plinu vidimo, da je več teh interkonektorjev pogosto prezasičenih, da se posamezen plinovod, na primer, zakupi za dolgo obdobje vnaprej, če si pogledamo te interkonektorje z tehničnega vidika, lahko gotovimo, da niso vedno tehnične težave krive za posamezno zasičenost, temveč da se zgodi tudi, da se naprimer nekaj zakupi vnaprej, pa se tega potem ne uporabi. To bi morali potem dati na voljo ponovno na trg. Zato je zelo pomembno, kako mi oblikujemo sam trg. Ne bi smeli vlagati samo v izgradnjo novih plinovodov, ki bi stali poleg obstoječih plinovodov, še posebej, če se ti obstoječi ne uporabljajo dovolj učinkovito. Druga tematika, ki bi jo rada izpostavila, morda bom lahko sedaj združila več vprašanj, pa se nanaša na rezultate, ki smo jih dosegli do sedaj, kaj vse smo dosegli z razvezovanjem Strinjam se z gospodom Turmesom, ki pravi, da rezultati, ki smo jih dosegli do sedaj, niso samo negativni, da smo dosegli tudi kar nekaj pozitivnih rezultatov, da smo liberalizirali energetski sektor. Če si pogledate samo to, kako trg s plinom v zahodnem delu Evrope upošteva popraševanja na globalni ravni po plinu in drugih energetskih verjih. Mislim, da se je trg dobro odzival, popraševanje je bilo relativno nizko, ponudba predvsej visoka, predvsem zaradi odkritih skrilavcev, ki predstavljajo nov vir energije. V vzhodnem delu Evrope je bila situacija nekoliko drugačna, vendar se tudi tu že trgi delujejo. Potem je pa tu še odločitev Nemčije, da bo zaradi Fukushime skrbno premislila o jedrskih elektrarnah, da jih bodo postopoma ukinili. Bundesnetzadnik je na nemškem ministrstvu na srečanju 20. julija govorijo predvsem o pričakovanjih trga, o kratkoročnih rešitvah. Vendar smo potem ugotovili, da trgi delujejo. Če si pogledate, kakšna je likvidnost na trgih, boste ugotovili, da je likvidnost dobra, da se vrednost trga z elektriko in plinom povečuje tako da je slika zelo raznolika, da se situacije v državah članicah med seboj močno razlikujejo, kot sem rekla že v uvodnem nagovoru. Pri konkurenčnosti je treba upoštevati različne elemente. Naprimer, nekateri dobavitelji v posamezni državi morajo tekmovati z različnimi ponudniki, z različnimi operaterji. Prav zaradi tega bi morali sodelovati z nacionalnimi regulatorji. Delovanje maloprodajnega trga je tudi nekaj, kar bi morali izboljšati. Glede razvezovanja lahko povem, da nisem tako nezadovoljna. Večina držav se je odločila za to, da bo izvajala model ločevanja, razvezovanja lastništva. Mnoge države pa se odločijo za ta model in ga celo v praksi potem izvajo posod, ne samo pri plinu. Tudi tam, kjer imajo operaterji več besede pri odločanju, se države odločajo za razvezovanje lastništva. Mislim, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnje. operateri prenosnih sistemov postajajo tudi vse bolj emancipirani. Ne samo zaradi razvezovanja, temveč tudi zaradi tega, ker nosijo določeno odgovornost, ker sodelujejo v evropskih omrežjih, ker se pogovarjajo z ostalimi operaterji, ker vse bolj razmišljajo kot operaterji omrežji in ne kot neki mlajši brati ali sestre tistih, ki upravljajo s posameznimi omrežji na nacionalni ravni. Omenili ste tudi sodelovanje čez mejo med posameznimi operaterji prenosnih omrežji. Mislim, da smo s tem zagotovili novo dinamiko na trgu. Že v uvodu sem povedala, da bi morali skrbno paziti na to, kaj se dogaja s tistimi, ki nekoliko oklevajo, pa naj si bo na ravni držav ali na ravni podjetij, da bi tudi te morali pritegniti k temu novemu dinamičnemu modelu, kjer posamezni operaterji med seboj tekmujejo, kjer so potem tudi prisiljeni spremeniti delovanje samih mrež. Potem pa še diverzifikacija dobavnih virov. Več vas je omenilo Kaspijsko območje in projekt Nabuko. Prej sem povedala, da na vzhodnem in na zahodnem delu Evrope v zadnjih letih nismo bili priča enotnemu razvoju cen. Verjetno je razlog v tem, da je vzhodni del Evrope še vedno bolj izpostavljen enemu samemu dobavitelju in nima enakih možnosti za diverzifikacijo virov kot Zahod. Omenili ste tudi regionalne interese pri razvijanju zmogljivosti za shranjevanje. Pri tem bi omenila tudi razvoj terminalov za tekočinjen plin. Morda je tudi to nek način, kako diverzificirati vire. Ena od prednostnih nalog komisije na tem področju je še vedno ta, da se zagotovi večja diverzifikacija virov, ki jih dobivamo iz Baljskega morja in tudi terminal za tekočine zemljski plin bi bil dobrodošla rešitev. Mislim pa, da so države same tiste, ki bi morale na regionalni ravni najti rešitve. Predlagali ste tudi, da bi kot komisija morali nacionalne regulatorje prisiliti k temu, da bi sodelovali med seboj na evropski ravni in na regionalni ravni. Regionalno sodelovanje med regionalnimi operaterji dobro deluje, če si pogledate, kaj se dogaja z trgom elektrike na severu Evrope, na zahodu Evrope. Tudi regulatori tesno sodelujejo in s tem dajo dober zgled. Vendar se strinjam, da to vrstno sodelovanje ne obstaja v drugih regijah, da ne obstaja morda na področju plina, vsaj ne v tolikšni meri kot na področju elektrike. Komisija je sicer sprejela pobudo in prosila vse posamezne regionalne skupine operaterjev, mislim, da aprila ali maja, da nam predstavijo do julija delovni program, kako bi posamezne regije lahko prispevale k dokončni vzpostavitvi notranjega trga. Za področje elektrike smo že prejeli določene informacije, za področje plina še ne. Bomo pa zagotovo še nekoliko pritisnili za to, da bi tudi regije v celoti izkoristile svoj potencialni prispevek k vzpostavitvi enotnega trga. Kar zadeva diverzifikacijo dobavnih virov, vas je zanimalo tudi to, kaj bi lahko zgodili, storili za. posamezne elektrarne na evropski ravni ali bi lahko nekatere države delovali kot podjetja ali vlagatelji. Komisija bi sicer bila pripravljena preučiti posamezne predloge, ki bi jih podala industrija, vendar sami nimamo občutka, da bi morali mi organizirati neko to vrstno strukturo. Če bi industrija sama podala predlog, bi seveda ta predlog moral upoštevati tudi pravila z področja konkurenčnosti. Če bi naprimer večje število večjih energetskih dobaviteljev v Evropi kupilo skupaj zalogo plina, potem bi seveda leti med seboj tekmovali, ali bodo ta skupaj zakupljeni plin prodali v Evropi ali ne. Morda samo kolektivno kupovanje ne bi bilo problematično z vidika konkurenčnosti, vprašanje pa je, kaj se bo potem dogajalo s prodajo tega kolektivno kupljenega plina. Tako da je industrija tista, ki bi morala v zvezi s tem podati ustrezen predlog in če ga bo podala, ga bomo seveda preučili. Tudi preglednost je omenilo več poslancev. Želite si vedeti, kdo ima v lasti določen delež v energetskih podjetjih, kdo ima v lasti omrežja. Strinjam se, da bi na področju energetike morali zagotoviti večjo preglednost. Prej sem delala na področju telekomunikacij in ko sem začela delati na področju energetike, sem bila šokirana nad tem, kako kako slaba preglednost je tu zagotovljena. Tudi komisija nima vedno pogleda v dolgoročne pogodbe ali pa v samo strukturo deležnikov v posameznem podjetju. Glede tega bi morali storiti več. Z Remitom smo sicer storili korak v pravo smer. Tudi parlament je prispeval k temu, zato ker smo spostavili registracijski sistem posameznih trgovcev. Vedeti moramo tudi, kdo ima v lasti kolikšen delež pri prenosnih omrežjih. Tudi, ko bomo obravnavali certificiranje, bodo države članice morale povedati, kdo ima v lasti kaj, tudi, ko gre za prenosna omrežja. S tem bomo povečali tudi preglednost na trgu, kar je dobro. Sedaj pa še vaše vprašanje, gospod predsednik, glede zmogljivosti na trgu. V tem trenutku moram reči, da z veliko mero zanimanja spremljamo, kolikšna je zmogljivost na trgih, če bi morda trg lahko sam poskrbel za dodatne naložbe, ki jih potrebujemo na področju zmogljivosti pridobivanja energije vendar se vrag vedno skriva v podrobnostih. To so ukrepi, s katerimi naj bi posredovali na trgu in v takšnem primeru bi morali preiskrbno razmisliti o tem, ali ne bomo s takšnim posredovanjem zatrli tistih pozitivnih signalov, ki bi nam jih lahko posredoval trg v zvezi s tem, kje se stvari pozitivno odvijajo naprej. Če bomo sprejeli takšne ukrepe, bi morali biti ukrepi sorazmerni, dobro, ciljno usmerjeni, ne bi smeli imeti negativnih posledic in ne bi smeli z te tržne dinamike oduzeti prevelikih kosov energetske zmogljivosti. Tudi z organi v Združenem kraljestvu smo se o tem pogovarjali. Če proizvodnje obnovljivih virov energije ali pa jedrsko energijo oduzamete iz trga, ko se oblikujejo cene, potem ne vem na podlagi česa, se oblikujejo cene. Za enkrat je še prezgodaj, da bi ponudili kakršen koli dokončen odgovor, lahko pa povem, da smo na svojem radarju zaznali to vprašanje, da ga bomo še preučili, ga analizirali in na koncu predstavili svoje razmišljanje o tem, na kakšen način bi morali spremeniti samo oblikovanje trga, zlasti, če bomo delovali v okviru nove paradigme ko bomo verjetno večino proizvodnje morali zagotoviti prav preko posameznih ukrepov, s katerimi bomo posredovali na trgu. Potem pa še določanje cen in vprašanje energetske revščine in vprašanje, kako posamezna gospodinstva doživljajo vse te ukrepe. Prej ste predstavili primer z Polske, kjer je prišlo do izpada energije. Očitno so premalo uložili v samo obnovo infrastrukture in posodabljanje infrastrukture. Mislim, da bi morali zagotoviti varno dobavo energije za vse državljane, zato pa je seveda potrebno zagotoviti ustrezna finančna sredstva. To pa je povezano tudi s tem, koliko so pripravljeni in zmožni plačati državljani za energijo. Če si pogledate, koliko je gospodinstev v Evropi, ki ne glede na prihodke tega gospodinstva še vedno uživajo regulirane cene in prednosti reguliranih cen, potem se boste verjetno strinjali, da so cene prodaje na debelo zelo podobno malo prodajnim cenam. Vprašanje reguliranih cen je seveda nekoliko konfliktno, vendar bi kot komisija morali vse skupaj spremljati. Vem, da se nadaljujejo tudi postopki zaradi kršitev na področju reguliranih cen. Naš cilj sicer ni, da bi državam članicam rekli, da bi regulirane cene morali prepovedati. Gre bolj za to, da bi ti regulirane cene bile cenosmerjene da bi države članice razlikovali med potrošniki, ki jih je treba zaščititi z reguliranimi cenami in potrošniki, ki ne potrebujejo to vrstne zaščite. Konkurenca se razvija, trg se razvija, zato bi po mojem morali regulirane maloprodajne cene nameniti predvsem tistim skupinam prebivalcev, ki so najbolj ranljivi. Ne vem pa, ali je reguliranje cen res najboljši način nudenja pomoči tistim potrošnikom, ki trpijo zaradi energetske revščine. Morda izolacija posameznih gospodinstv ni najbolj smotrna rešitev. Je pa res, da se nekateri instrumenti, tudi instrument reguliranih cen, prevečkrat zlorablja, zato da bi se dosegal ta cilj. Mogoče se ta instrument uporablja preveč široko in to ima negativen vpliv tudi na konkurenčnost in na ulaganje. Ne vem, ali sem sedaj odgovorila na vsa vprašanja, morda sem katero vprašanje izpustila mislim, da nisem odgovorila na čisto vsa vprašanja, saj ne specifično. Če imate še kakšno vprašanje, me prosim še enkrat spomnite, sicer pa bom na ta vprašanja odgovorila bilateralno ali pa v pisni obliki. Hvala lepa, gospa Bernhardt. Veliko je bilo podrobnih vprašanj in podrobnih odgovorov. Najlepše vam zahvaljujem zahvaljujem za nje in uh, vašo ponudbo bomo izkoristili. Dobro bi bilo, če bi imeli seznam omenjenih problemov, če bi morda lahko to dobili v pisni obliki, morda vam lahko zastavimo pisno vprašanje, tako da bomo imeli dokument, eh, kjer bomo imeli vse skupaj jasno zapisano in bomo lahko preverjali, kako se vse skupaj spreminja. Eh, hvala lepa, sedaj pa prehajamo na. Zaključujemo s točko 5 na dnevnem redu in prehajamo na točko 4 oziroma novo točko 6. Seveda, ko bo z nami naš eh, govornik. müssen noch ein, zwei Minuten warten, bis der Computer nicht nur. Minuto ali dve moramo počakati, tako da bomo dobili tudi računalnik in da bomo tega lahko tudi priklopili. Računalnik je že tukaj, priklopiti ga je treba še. Malo, ono. Oh it works. Well, somebody told me that it yes. should. Yeah. Oh, wonderful. Okay. Ja, zgleda, da sedaj vse skupaj deluje, tako da bomo nadaljevali s točko šest. Uh, naj pozdravim gospoda Krina. Iz skupine strokovnjakov na visoki ravni zaključen spodbojevalne tehnologije, o tem smo že govorili. V našem odboru je to bila pomembna tema, zato sem hvaležen, da lahko spet spregovorimo o tem. In uh, besedo dajem kar gospodu Krinu. Pred nami je tudi zelo zanimiv dokument. Hvala lepa, gospod predsednik lepo zdrav vsem skupaj. V veseljem je, da imam priložnost nagovoriti ta pomemben odbor Evropskega parlamenta. To počnem v imenu skupine na visoki ravni za ključno spodbojevalne tehnologije, ki jo je ustanovila Evropska komisija julija 2010. In ta skupina je predstavila svoje poročilo. Mislim, da imate vsi kopijo poročila pred seboj. To poročilo smo objavili prejšnji mesec. Naj predstavim najpomembnejše točke iz poročila in eh, prosim za vašo pomoč pri, pri poročilih. Poročilo, to poročilo uh, bo verjetno zelo zanimivo za vas. Uh, no, tukaj na sliki lahko vidite sliko naše skupine. To poročilo zastopa vodilne raziskovalce industrije, akademike na področju ključnih spodbojevalnih uh, tehnologij. Eh, in oni so podali eh, zelo zanimivo oceno. Naše, naša predvidevanja so naslednja. Če ne bomo v bližnji prihodnosti aktivno ukrepali, bomo izgubili številna delovna mesta v vaših volilnih okrožjih, v vaših regijah, izgubili bomo veliko dobro plačanih delovnih mest na najbolj naprednih industrijah, na področju najbolj naprednih raziskav. Uh, ta delovna mesta bomo izgubili in to kmalo. Zato bom na hitro naštel glavne elemente tega poročila in kasneje vas vabim k postavljanju vprašanj. Naj najprej pojasnim, kaj so ključne spodbojevalne tehnologije, potem bom govoril o analizah, o tem, kaj se dogaja globalno gledano na tem področju in na koncu še priporočila iz odbora. In eh, povedal bom tudi, kako vam lahko kako nam lahko pomaga naš, eh, vaš odbor. No, eh, perimetre za, za, to, za te ključne spodbojevalne tehnologije ali KET je določila Evropska komisija, nanotehnologija, mikrotehnologija, biotehnologija, eh, fotonika in pa napredni materijali. Vse skupaj je bilo predstavljeno na seji te strokovne skupine, prisostovali so tudi Neli Kross eh, in pa Mary Gagan Queen. Eh, zakaj te ključne tehnologije? Ne, na hitro pojasnim ključne spodbojevalne tehnologije so bistvenega pomena za razvoj katerega koli produkta. Če vzamete, naprimer, vaš mobilni telefon, večina vas ima mobilne telefone danes z vami. V mobilnem telefonu imamo napredne materijale, imamo seveda elektronske čipe, s katerimi lahko komuniciramo, imamo uh, primere nanotehnologije, imamo fotonike, zato da lahko uh, um, snemamo videe uh, in posnamemo kakšno fotografijo in ponekod imamo tudi um, identifikacijo s pomočjo biotehnologije. Če si ogledamo naprimer um, napravo za preizkušanje ptiče gripe, vidimo spet, da imamo mikroelektro, mikroelektroniko, nanotehnologijo, fotoniko in tako naprej. In, um, Podobno velja za katerikoli drugi eh, proizvod. Fotovoltaične celice imamo napredne materijale, imamo mikroelektroniko, nanotehnologijo in tako naprej. Na kratko, vsak proizvod ima te ključno spodbojevalne tehnologije. In zadnji primer je primer avtomobila. V avtomobilu eh, imamo kar 70 odstotkov elektronike, imamo biotehnologijo gre za umetne materijale za gume, imamo fotoniko v lučeh, v informacijskih sistemih imamo napredne materijale. In če se spustimo v podrobnosti na tem področju, lahko vidite, da te ključne spodbojevalne tehnologije KET eh, predstavljajo pomembne sestavni dele avtomobilov. Ehm, in če predstavljamo to Eh, verigo od ketov do končnih proizvodnov industrije, lahko se ogledamo avtomobilsko industrijo, eh, svetlobno industrijo, nanoelektroniko. In na začetku vsake te verige vidimo te keto oziroma ključne spodbojevalne tehnologije. Evropa mora obladati to tehnologijo, če želimo razvijati proizvode, ki bodo ustvarjali delovna mesta, ki jih bomo v prihodnosti potrebovali za naše državljane. V to ne gre dvomiti. Naj nadaljujem. Eh, kje smo danes, eh, ko gre za analize? Svot. Eh, Evropa je še vedno vodilna na tem področju. Modra in, je, in rumena krivulja kaže na uh, patente uh, ZDA, zeleno, patenti, ki jih ima Azija in pa modra krivulja v sredini, je delež patentov v Evropi. Ta krivulja eh, ostaja na enaki ravni. Se pravi, Evropa je še vedno mm, udeležena v tem tekmovanju, no, ampak eh, tukaj lahko vidite ta porast eh, v Aziji in tukaj ne govorimo o kopijah, govorimo o razvoju nove tehnologije. Uh, Evropa je torej še vedno med voldilnimi akteri in uh, uh, Evropa ima tukaj eh, celo vrsto pomembnih akterjev, ki so našteti tudi eh, tukaj na tej prosojnici. Želel bi vam pokazati, kje se nahajamo pri razvoju teh tehnologij. Govoril bom o področjih, ki zanimajo ta odbor. Uh, Eh, govorim o baterijah za, za električne vozile, vozila, za bioetanolu in pa o solarnih eh, oziroma sončnih celicah. Najprej področje baterij. Vse skupaj bom poenostavil. Trikotnike, ki jih vidite, predstavljajo delež patentov po svetu, ko gre za tri glavne akterje ZDA, Evropo in pa Azijo. Eh, ZDA ima 30 odstotkov patentov na področju baterij, Evropa ima 31 odstotkov, nekoliko boljši smo, Azija pa ima 35 odstotkov. To vas morda preseneča. No, v glavnem enakovredni smo. Sedaj pa si oglejte kroge. Krogi predstavljajo proizvodnjo in pa delovna mesta. Oglejte si ta krog v Aziji. 87 odstotkov proizvodnje se nahaja v Aziji. In s tem tudi delovna mesta v tem visokoplačenem, na tem visokoplačenem področju, en odstotek v ZDA in pa nič v Evropi. Ko gre za proizvodno eh, teh, um, baterij visoke tehnologije. Zato obstaja um, prava tekma, zato da bi se razvili novo tehnologije, nove baterije. Tukaj imamo zaupne podatke. Um, glede tega, kakšne so investicije v, na tem področju. Azija 3,3 milijarde evra v to področje, 2,5 eh, so vložili v baterije, to je eh, pravzaprav eh, gonilna sila. Potem ZDA 9,2 milijarde evra, 1,4 v baterije in pa pogledajte si Evropo, Evropska komisija 100 milijard evra. 100 milijonov evrov v to področje. Kako lahko potem smo vodilni na področju avtomobilske industrije? Eh, no in tukaj so vodilni predvsem Nemčija in pa Francija. Predsednik Obama je v govoru o stanju Unije govoril o tem, da so se pravila spremenila, Pozval je federalne agencije in pa vlado, da naj naredi vse za to, da bi zmagali v tej tekmi. Zato so se osredotočili ne samo na inovacije, na izobraževanje. Želijo preseči outbuild preostali svet. Potem vidite tukaj tudi uh, eh, Androva Grova, ki pravi, da morajo tujo proizvodnjo prinesti tudi v Ameriko. Kot rezultat obstaja um, agresivna prizadevanja v ZDA za to, da bi privlačili tuje proizvodnjo, tujo proizvodnjo. Um, Saft, naprimer, je zapustil Francijo, se preselil v ZDA, in tam uh, vzpostavil napredno proizvodnjo baterij. Saft, 200 milijonov proizvodnih zmogljivosti in večina tega denarja je prišla iz uh, neke ameriške, iz ameriških nepovratnih sredstev. Enako velja za BASF, 50 milijonov eh, proizvodne zmogljivosti, 24 milijonov iz eh, ZDA. Torej, mi izgubljamo naša najbolj napredna tehnološka podjetja in izgubljamo jih, ker se preseljujejo v ZDA in pa na Kitajsko. Eh, drugi primer, bioetanol. Tudi tukaj vse skupaj predstavlja enostavno. Trikotniki predstavljajo patente. Tukaj vodilna Evropa, 36 odstotkov patenta lahko vidimo. Uh, 34 ZDA, 23 odstotkov um, Azija. Poglejte si proizvodnjo. 54 odstotkov v ZDA, 50, 5 odstotkov v Evropi in tudi ta delež še zmanjšuje. Naša proizvodnja in pa znanost sploh nista povezana. Ali se bo situacija izboljšala? Brazilska vlada je ravno napovedala investicijo 18 eh, milijard za to, da bi vse skupaj uložili v razvoj in pa raziskave. Evropska investicijska banka pa je v to področje vse skupaj namenjala 6 eh, milijard in to je veliko premalo. In pa ZDA če upoštevamo to, kar je povedal predsednik Obama lansko leto, si zelo prizadeva za to, da bi privlačila proizvodnjo na tem področju. Tukaj imamo naprimer eh, britansko podjetje Inos, ki ima revolucionarno tehnologijo na tem področju in eh, ZDA je, pri, je um, pritegnila delež tega podjetja z. Um, 50-milijonskimi investicijami, z, posojil, z posojilnimi jamstvi v višini 75 milijonov dolarjev in tako naprej. Se pravi, naša najboljša podjetja, najmočnejša podjetja se selijo iz Evrope. In pa zadnji primer, fotovoltaika. E, to je izredno področje. Evropa ima tukaj največji trg na svetu, ima 7 milijonov in 70 odstotkov globalnega trga. Se pravi, trg obstaja, je tukaj v Evropi. Eh, če si ogledate časopis eh, Herald Tribune, eh, tukaj lahko vidite slika ehm, mestne hiše v Nemčiji, kjer se nahajajo fotovoltaične celice, ampak te verjetno niso nemške in v prihodnosti nikoli več ne bodo. Naj pojasnim. V Evropi imamo trg, imamo 29 odstotkov patentov, ZDA ima 27 odstotkov, se pravi, vedno prevladujemo, ko gre za patente. Azija ima, 15, ima 42 odstotkov. Se pravi, trg je v Evropi 77 odstotkov, ampak imamo manj kot 13 odstotkov um, proizvodnje. V naši skupini strokovnjakov smo eh, pripravili analizo, no ne vem, če bo ta objavljena na prvi strani katerega koli časopisa, ampak tukaj je predstavljena situacija pod, evropskih podjetij od 2001, 2004, 2009 in pa 2010. Vidite eh, zastave, ki prikazujejo nacionalnost posameznih podjetij, in lahko vidite, da smo pred desetimi leti imeli šest glavnih eh, fotovoltaičnih podjetij, leta 2009 pa imamo eno samo osamljeno podjetje. Kljub temu, da imamo največji trg na svetu na tem področju, da kar naprej govorimo o tem, no in tudi to podjetje tukaj eh, strmo pada. Kje so preostala? Ja, imamo ameriška podjetja, imeli so eno 2001 in pa imajo eno podjetje 2010. Oglejmo si azijska podjetja, tukaj vidimo japonska podjetja, imeli so štiri 2001, dva, dve podjetji 2009 in pa dve podjetji 2010. Torej, kdo je zauzel vsa ta mesta? No, tukaj lahko vidite, kdo. Osem izmed desetih najpomembnejših podjetij na področju fotovoltaike je danes kitajskih. Naslednje leto bo verjetno teh podjetij še več. No, seveda to ni. Uh, seveda tukaj potrebno pa sem to, da potrebujemo posilje za proizvodnjo in tako naprej. Uh, 21. Uh, milijard posojil je šlo v ta glavna kitajska podjetja eh, iz vladnih bank, ta posojila niso mm, predmet trgov in Evropska investicijska banka ne more um, podeljevati to vrstnih posojil. In situacija se slabša. Deutsche Bank je objavila poročilo, ki govori o tem, da bodo podjetja dosegla dogovore v višini 33 eh, milijard dolarjev. Torej, situacija je naslednja. Fotovoltaični trg eh, je evropski, imamo države, kot je Nemčija, ki pravi, smo vodili na področju obnovljivih virov energije, imamo veliko spodbojevalnih eh, projektov, veliko državi, držav je veliko vložilo v fotovoltaiko, ampak eh, ta denar gre na Kitajsko, ki sedaj izgradjuje proizvodnjo podjetja in tako naprej. V Evropi imamo praktično neko dolino smrti, dolino smrti med eh, znanjem in pa trgi. Um, več porabimo za osnovne raziskave kot Azija in pa ZDA, več denarja porabimo tudi za patente, imamo, smo bolj uspešni, ko gre za patente, ampak to ne znamo prevesti v varne trge in pa v delovna mesta. Tako da si moramo sedaj uh, ogledati, kako zgraditi most čez to dolino smrti. Ampak naj najprej povem, kaj se dogaja na drugih področjih. Uh, svetlobna industrija, tukaj imamo naprimer Philips v Nemčiji in tukaj bi morali biti močni, ampak z svetlobno industrijo se je zgodilo podobno kot eh, z fotovoltaiko. Ehm, rdeče so materijali, ehm, rumeno sestavni deli in pa modro sistemi. Eh, tukaj obstajajo tudi močne inicijative kitajskih podjetij za proizvodnjo in pa z, z druge strani z popraševanjem ima kitajska program, ki se imenuje NED mesta. E, identificirali so 21 mest in pa inštalirali 100 tisoč e, svetilk LED. Evropa je začela z novim odzivom na to. Začeli smo z programom za solarno osvetlitev in 10 milijonov evrov na mesec porabimo za to, da bi bili konkurenčni s Kitajsko na tem področju. Se pravi, situacija se ne izboljšuje. Tudi če se ogledamo druga področja, ker smo vodili na področju um, znanosti, naprimer nova magnetna spominska polja in smo vodilni na področju magnetnika spomina. Imamo naprimer podjetje Crocus Technology, ki pa ni dobilo ustreznih sredstev posojil za to, da bi lahko začeli s proizvodnjo. In zato je to podjetje kupilo podjetje Rusnano za 300 milijonov eh, dolarjev, zato da bi se ta proizvodnja pač preselila v Rusijo. Se pravi, tukaj ne zmagujemo. Eh, ZDA ima odbor, ki je eh, podoben ITREju in pa mm, skupini strokovnjakov na visoki ravni. Oni so ravno objavili umestno poročilo Mali tašno leto in ugotovitve so podobne kot naše. najprej morajo premostiti to dolino smrti, potrebujejo tehnologijo in pa strukturo, tehnolo tehnološko infrastrukturo, ne znanstveno infrastrukturo. Mi govorimo o zmogljiv znanstvenih zmogljivosti, ne govorimo pa o tehnoloških zmogljivostih. Morajo poskrbeti, pospešiti proizvodnjo, morajo povečati investicije v RND, eh, saj raziskave in razvoj sledijo proizvodnji neobratno. In potrebujo tudi nove politične spodbude za to, da bi odpravili pomankljivosti na trgu in da bi lahko bili konkurenčni Kitajski. E, mi smo se sestali, se bomo sestali za komisarjem Almunijo, mislim, 20. septembra, ampak e, Malo napredka je bilo doseženega pri ustvarjanju enakih izhodiščnih pogojev za evropsko industrijo v primerjavi s tem, kar je na voljo v Aziji ali pa ZDA. Eh, Kitajska je zastavila te tehnologije v samo srčeko svoje strategije. Um, 80 odstotkov njihovih spodbud se osredotoča na te tehnologije pripravili smo tudi mednarodna merila, ko gre za aktivnosti po vsem svetu. Zelena, lahko vidite sredstva za osnovne raziskave, tukaj lahko vidite Kitajsko, Korejo in pa ZDA, na Kitajskem 11 odstotkov, ZDA 24 odstotkov, 11 odstotkov v osnovne raziskave, 32 odstotkov v... uporabne raziskave in pa 98 odstotkov proizvodnja. Koreja, eh, Koreja podobno eh, in pa tudi ZDA 28 odstotkov in pa 32 odstotkov, nacionalna merila 20 eh, odstotkov, osnovne raziskave 25, uporabne raziskave in pa preostali del v proizvodnjo kaj dela Evropa. Za Evropsko komisijo nimamo podatkov, saj nam niso dali nobenih podatkov, imamo podatke iz držav članic. Lahko vidite zadnji stolpec. 36 odstotkov osnovne raziskave, saj želimo več eh, publikacij, več patentov. No, kar se tiče komisije, pa to skrivnost, o tem nimamo podatkov imamo samo široko zastavljene programe in uh, takšna je pač danes situacija. Od... Če se ne bomo osredotočili na raziskave, razis, razvoj, na tehnologije, če ne bomo razvijali prototipov, če ne bomo uh, se osredotočili na proizvodnjo, ne bomo zmagali. To so številke sporočila, ki je pred vami. Prvi sem te številke prikazal skupaj in uh, pozivam kogarkoli iz Evropske komisije, da pove, kakšen je njihov cilj, o čem se pogajajo v trenutnih razpravah, ko gre za raziskave in razvoj. No, priporočila naše skupine so podrobno opisana v poročilu, naj osvetlim tri izmed njih. Najprej, uh, kje si mora postati tehnološka prioriteta za Evropo, drugič, moramo financirati raziskave in razvoj, eh, tudi ko gre za eh, demonstracijske projekte in pa za proizvodnjo, ne samo, da se osredotočamo na osnovne raziskave. Eh, koraki 6, 7 in 8 v Evropi trenutno niso financirani zaradi pomislekov, ali je to približe, priblizu trgo in tako naprej. Se pa te korake financirajo tako v Aziji, kako tudi v ZDA in pa Zadnje priporočilo, spremeniti je potrebno naše definicije in pa moramo poskrbiti za novo ravnovesje med uh, našimi programi za raziskave na svojo industrijo in pa inovacije. Če ZDA uh, eh, porabi manj kot 25 odstotkov za osnovne raziskave, tako kot tudi Koreja in pa Kitajska, zakaj ne bi mogli mi narediti eh, enako in premostiti to vrzel med osnovnimi raziskavami in pa trgom. Še nekaj bi želel dodati. V ZDA, če dobite sredstva iz uh, zvezdne vlade, morate ta denar najprej poraviti v ZDA. Meni se zdi to logično. Enako velja za Japonsko, za Korejo, ne bomo menjal Kitajske. Če vas financira zvezdna vlada, morate najprej ta sredstva uh, uložiti v lastno državo. V evropskih programih ni nobene obveze, da se to naredi. Trenutno financiramo celo vrsto IP programov, fotovoltaiko, baterije na drugih področjih. Eh, proizvodnja pa se odvija drugje. Vse skupaj se presiljuje iz Evrope, imamo eh, različne licence podjetij, univerz in tako naprej. Mi sodelujemo z eh, kabineti komisarjev Barnija in pa Tažanja, zato da bi imeli podobno politiko v Evropi, da bi imeli podobno zakonodajo kot v Aziji in pa v ZDA. Osemnajst eh, milijard, ki smo jih namenili raziskavam in razvoju, eh, nimamo pa nobenega dokaza za to, da bo ta denar investiran v Evropi. In to bi si želeli. Potem moramo biti sposobni kombinirati sredstva iz različnih evropskih programov. To zveni enostavno, ampak trenutno je to zelo težko narediti. In pa še na zadnje, eh, državna pomoč. Eh, želimo si takšno klauzulo in o tem razpravljamo eh, z generalnim direktoratom za konkurenco. Gre za to, da želimo Eh, spodbude za vodilna, vodilna globalna podjetja, kakor to počnejo tudi ZDA. Imamo torej Evropski svet za raziskave, ki financira znanost. Lahko vidite rezultate tega. Smo zelo uspešni na področju znanosti, eh, smo vodilni na svetu in dobro bi bilo, če bi enako veljalo tudi za financiranje tehnologij, inženirjev, če bi Eh, omogočili inženirjem, da razvijajo nove tehnologije, ki bodo potem spodbujale naša podjetja. Mi imamo samo eno štipendijo Evropskega raziskovalnega sveta, se pravi, težko je financirati to tehnologijo. Um, lahko financiramo določena eksotična podjetja, ne moremo pa eh, financirati teh tehnologij in pa raziskav. No, sedaj pa bom končal z nasveti, kako nam lahko pomaga vaš odbor. Najprej bi vas prosil, da zahtevate od komisije neposredno in in pa nemudno izvajanje poročil, eh, priporočil iz našega poročila. Um, to morda zveni razumno, ampak trenutno se to ne dogaja. Komisija mora povedati, toliko in toliko bomo, pos, bomo porabili za osnovne raziskave, toliko in toliko za uporabne tehnologije in pa toliko in toliko za proizvodnjo. To bi bilo smiselno v Evropi. Prosim vas za pomoč pri temu, da uh, se k temu pozove tudi komisijo. Potem mislim, da moramo zahtevati jasne in pa nedvomne cilje, ko gre za eh, financiranje raziskav in razvoja. O tem se trenutno razpravlja trenutno v komisiji. In pa ne nazadnje vas prosim, da razmislite o tem, da bi v naslednjih šestih ali dvanajstih mesecih organizirali zasliž, uh, eh, predstavitev o ovirah za enakovredne izhodišne pogoje za ključne spodbojevalne tehnologije v Evropi. Če želimo obdržati delovna mesta, dobro plačena delovna mesta v vaših volilnih okrožjih, v vaših regijah, je potrebno ukrepati. Hvala lepa za vaš čas in uh, zahvaljujem se tudi vašemu predsedniku. Uh, Hvala lepa. To je bilo zelo izčrpno. In nadaljujemo kar z izmenjavo mnen. Gospa Grostet je prva, izvolite. Eh, Hvala lepa, gospod. Najprej bi vam rada čestitala za to predstavitev, ki ste nam jo ravno kar podali. Nažalost pa nam ta predstavitev ne omogoča tega, da bi bili bolj optimistični. Kaj ti, kot ste sami rekli, Evropa zaostaja, ta zaostanek se še povečuje, kar me skrbi, kaj ti komisija še vedno pripravlja predlog za leto 2012. Meseci pa bežijo in pravzaprav izgubljamo vsak mesec proti, kot sami pravite. Še enkrat hvala za to zelo jasno predstavitev. Ta predstavitev je tudi izpostavila argumente, zaradi katerih smo pred nekaj meseci glasovali za evropsko industrijsko politiko. Sama sem za skupino LS opravljala delo poročevalke za tematiko evropske industrijske politike. Nekatere od teh stvari, ki ste jih sami omenili, smo mi že vključili v poročilo, jih celo nekoliko bolj podrobno obdelali. Tudi sami ste ostali na določenih elementih in konec konca ugotavljamo, da je skrajni čas, da spremenimo svoja pravila. Če teh pravil ne bomo spremenili, potem bosta trg in konkurenčnost v zaostanku in ne bomo dosegli ničesar. Zagotovo bi morali organizirati javno predstavitev in na njo povabiti vse tiste kolege, ki delajo v posameznih odborih in skupinah, ki so povezani z notranjim trgom, z industrijo, z raziskavami. Mi v našem odboru smo seveda prepričani o tem, kar ste že sami omenili. Pripravili smo tudi poročilo o industrijski politike. Kolegi iz skupine socialistov so bili zadolženi za to poročilo, tako da je z njihovih vrst prihaja poročevalec za to tematiko in lahko vam povem, da smo mi bili soglasni. Soglasni pa morajo biti tudi kolegi, ki se ukvarjajo s konkurenčnostjo. Oni so tisti, ki bi jih morali prepričati, oni bi vam morali prisluhniti. Še nekaj bi vam rada povedala. Govorili ste o raziskavah. Zanima me, ali vas še vedno skrbi beg možganov. Vemo, da naše univerze, naše šole niso konkurenčne na svetovni ravni. Ali še vedno obstaja ta beg možganov, je tako razširen, kot je bil, ali smo morda uspeli pritegniti tudi znanstvenike na najvišji ravni iz tujine. Zanima me, ali nameravate vzpostaviti tudi ustrezno komunikacijo, zato da bi prepričali vse tiste, ki še oklevajo. Potem pa so tu še vprašanje nanotehnologij. V odboru za okolje številni kolegi oklevajo, zato ker se bojijo. Seveda jih je lahko strah, kajti tudi nas skrbi predvsem to, ali bomo uspeli ohraniti svoje okolje, zavarovati zdravje državljanov. Vseeno pa se mi zdi, da če želimo doseči napredek, bomo morali stvari bolj jasno pojasniti, razložiti vse te nove tehnologije, zboljšati komunikacijo v zvezi s tem. Te tehnologije so pravzaprav inovativne tehnologije. Na no, vse zadnje pa bi rada omenila še nekaj, kar se je omenjalo v poročilu o industrijski politiki. Vse je treba prepričati o tem, da ne bi smelo prihajati do delokalizaciji. To je pomembno na lokalni ravni, kajti spremeniti bi morali naša pravila glede posameznih entitet, glede vzpostavljanja velikih industrijskih asov in ogromnih podjetij v Evropi, predvsem pa bi morali storiti več, kot počnemo danes. Prilagoditi bi morali pravila, ki so trenutno v veljavi. Vaš opis je, moram reči, zelo zanimiv, vendar me nekoliko plaši. Pravzaprav so me vaše besede precej prestrašile, kajti občutek ste mi dali, da je Evropska komisija pravzaprav gluha, da ne prisluhne vašim argumentom, kar je resen problem. Ali imate morda vzpostavljene stike tudi z državami članicami, z predstavniki iz posameznih držav, torej s svetom Morda bi lahko svet spodbudili, da stori korak naprej. V času krize je to res težko storiti, to priznam. Celo zelo težko je to, kadarkoli te prizadane gospodarska kriza, vendar mislim, da bi morali tudi v tem času spostavljati nova delovna mesta. Hvala. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sama se želim najprej zahvaliti za to predstavitev, ki je bila izvrstna. In seveda želim se zahvaliti tudi strokovni skupini za upravljeno delo. Strinjamo se z analizo, z priporočili. Vzeli smo na znanje sporočila, ki ste nam jih poslali, tako da nedvomno lahko računate na našo podporo. Pri vseh vidikih, ki so bili danes omenjeni tu, bi rada izpostavila predvsem dva vidika, ki se mi zdita še zlasti pomembna. In sicer zanima me, kakšno je vaše mnenje. Najprej vzpostavitev zmogljivosti. Kako odpraviti to vrzel, ta razkorak med akademskim svetom in trgom? in na to multidisciplinarnost ali, če hočete, interdisciplinarnost. Ta bi morala obstajati zato, da bi lahko bolje razreševali probleme. Kakšno je vaše mnenje? Potem pa še sedmi okvirni program. Obravnavali smo vrsto vprašanj, vlagali predloge sprememb za to, da bi spodbujali čim več interdisciplinarnosti. Želeli smo, da bi se to dogajalo predvsem v praksi. Kljub mnogim idejam pa moram reči, da je pravzaprav prišlo do bojkota. Zato ni kriva samo komisija, tudi znanstvena skupnost se ni ustrezno odzivala. zdi se mi, da prihaja tukaj do določenega nerazumevanja, drug drugega ne razumemo. Kako lahko premostimo te ovire, kako lahko spodbujamo meddisciplinarnost. In potem drugo, kot rečeno, zmogljivosti. Ja, Katere nove kompetence, katere nove učne načrte moramo razviti v izobraževalnem sistemu, kateri so predmeti, ki jih moramo spodbujati za to, da bi ustvarili boljše zmogljivosti, ravno zato, da bi prišlo do boljše povezanosti med akademskim svetom in trgom samim. Želimo si namreč, da bi čim bolje izkoristili človeški kapital za to, da bi dosegli cilje o katerih je bilo govora. Gospa Trautmann. Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej bi se rada prisrčno zahvalila našemu gostu za to zelo dobro predstavitev. Obravno pravem trenutku, kajti tudi mi razmišljamo o tem, kakšna priporočila bi lahko dali za naslednji okvirni program in evropsko strategijo. Gospod predsednik, naj vam povem, kakšno je moje mnenje. Trenutno se pogovarjamo z Kitajsko z ZDA in vzdušje je trenutno takšno, da ti veliki konkurenti trenutno zaostajajo na področju socialnih, etičnih, okoljskih standardov, vendar želijo, da bi bili vodilni pri vseh zelenih tehnologijah, tehnologijah, ki temelijo na znanju. Danes bi morali izkazati svetovno solidarnost. Vendar ti naši partnerji, vlagajo veliko več v to, da bi bili bolj konkurenčni, solidarni pa nikakor niso. To, kar ste predstavili kot strategija, ni ravno najbolj pametno. Namreč nimamo na voljo dovolj sredstev, niti nimamo na voljo metode, s katero bi lahko zmagali v tej terki. Mislim, da bi nas moglo najprej nekaj močno pretresti, šele potem bi bili pripravljeni sprejemati pomembne odločitve predlogi, ki jih imamo na voljo, so jasni, kratki in na podlagi teh predlogov bi lahko delali zato, da bi bili bolj konvergenčni. Vsi poslanci bi morali mobilizirati čisto vse politične skupine. Te tehnologije so tehnologije, ki so povezane z našim celotnim proizvodnim sistemom. To so pravzaprav tehnologije prihodnosti. Nekaj vprašanj bi rada še izpostavila. Podala bi tudi nekaj priporočil kot prvo. Ugotavljam, da kar zadeva sama pravila igre, sodeluje več oddelkov v komisiji in ta pravila bi morali spremeniti. Drugo vprašanje, ki se zastavlja v tem poročilu, je sledeče. Katero razvojno politiko bi lahko predlagali na evropski ravni, da bi jo potem lahko tudi države članice izvajale? Komisija bi lahko, na primer, oblikovala posamezne karte, posamezne zemljevide, na katerih bi locirali naprimer podjetja, raziskovalna središča in tako naprej, tako da bi vsi vedeli, kje se kdo nahaja in kaj počne. Imamo na voljo tudi program Erasmus, zakaj ne bi storili kot američani in iskali mlade raziskovalce v naših laboratorijih. Denar bi morali uložiti v naslednji program in pomagati tem raziskovalcem kot raziskovalcem smo naprimer storili pri nekaterih programih. Odgovorni za patente v ZDA se naprimer lotevajo iskanja posameznih imetnikov patentov drugot po svetu in želijo, da bi ti svoje nove inovacije registrirali v ZDA. Morda bi lahko oblikovali takšen zemljevid, gospod predsednik. Predlagam pa, da komisija pripravi tudi davčno študijo. Namreč, katere določbe nam omogočajo nadaljni razvoj raziskovalnega dela. V svoji regiji sem pripravila manjšo analizo in ugotavljam, da v Francijo pritegnemo številne majhne enote podjetij, ki delujejo v Franciji zaradi davčnih ugodnosti, vendar, ko določeno stvar razvijajo, ta podjetja zapustijo Francijo. Dejstvo je, da ne uspemo zadržati tistih najboljših proizvajalcev. Potrebujemo pilotne projekte za razvoj in potem moramo vse te raziskovalce tudi zadržali. Zanima me tudi, ali je IT seveda primeren za izpolnjevanje ciljev, ki smo si jih zastavili. Mi se vsi strinjamo s tem, da je treba spodbujati raziskave, razvoj, intelektualno lastnino in tako naprej. Poročilo nam lahko služi kot dobra podlaga za razpravo, katero bi vključili znanstvenike, podjetja, industrijo. Oni so tisti, ki zastavljajo vprašanje mobilizacije, ki se pravzaprav povezuje z našimi vprašanji, ni ločeno od teh vprašanj. Vsaj takšno je moje mnenje. Zanima pa me, gospod Krin, namreč bili ste predvsej diskretni glede vpliva, ki naj bi imelo to poročilo na posamezne programe. Komisija naj bi pravzaprav združila več programov v okvirni program, tudi inovativne programe. Zanima me, ali je to po vašem mnenju dobra metoda ali ne bi bilo morda bolj smiselno, da bi še enkrat razmislili o posameznih zaključkih, da bi na novo financirali obstoječe programe ali ne bi bilo smiselno ponovno spodbuditi držav članic k delu. Hvala. Kolega Lambert. Kolega Lambert. Hvala lepa. Gospod Krin tukaj le sem. Preden preidem na bistvo mojega prispevka, sem vas hotel vprašati eno konkretno vprašanje. Zneski, ki ste jih omenjali, vse to so javni izdatki, kaj ne? Moje prvo vprašanje. Ko vidite razliko med porabo za temeljne, umestne in uporabne raziskave. Če dodate še zasebno porabo, se potem slika spremeni? In ali potem vidimo enake razlike? Kar zadeva javno ulogo, bi se rad osredotočil predvsem na na en zelo konkreten vidik, to pa je denar. Ne bom torej govoril o regulatornem okolju, predvsem o denarju bi rad spregovoril, namreč ne moremo spregledati konteksta, v katerem smo. Dejstvo je, da ne plavamo v denarju, kot bi morda lahko rekli za Kitajsko. Zasebna podjetja na Kitajskem dobivajo strani države ogromno poceni denarja in to je situacija, v kateri se mi ne bomo znašli še v bližnji prihodnosti. V Evropi ne vidim, kako bi lahko, ne vem, dali mandat ali pa ukazali bankam naj zagotovijo poceni posojila, ker ne delujemo tako kot Kitajska. Poleg tega nimamo teh ogromnih presežkov, s katerimi bi lahko financirali take razvojne projekte. Zato moramo pametno ravnati z denarjem, ki ga imamo. Vprašanje je eno. Ko pravite, da bi morali več narediti za tiste, ki so na vzdolj v verigi, ali govorite o tem, da bi sredstva za temeljne raziskave zmanjšali in jih preusmerili bolj za uporabne in morda celo industrijske dejavnosti. To je prvi vidik. Drugič. Evropa je sposobna porabiti veliko sredstev za velike projekte. Naj omenim samo par projektov iter, morda vam je všeč ali ne, ampak na tem smo, da bomo porabili 10, 12, 20 milijard na projektu iter. Torej smo sposobni narediti česa takega in 10 in več milijard bomo porabili tudi za projekt Galileo. In sedaj sporočilo, ki ga slišim od vas, je, da pravzaprav v osnovi ne ravnamo pravilno z našim denarjem. Jaz seveda imam svoje mnenje o ITRU in menim, da poraba sredstev za nekaj, kar bo dalo rezultate čez 50 let ali pa tudi ne. Mislim, da se tega enostavno ne moremo privoščiti. Bojim se, da porabljamo preveč za tiste stvari, ki nam ne bodo zagotovile konkurenčne prednosti, po drugi strani pa obratno ne porabljamo dovolj sredstev za stvari, ki pa bi nam zagotovile konkurenčne prednosti. Mi ne porabljamo dovolj za velike projekte, vendar to morajo biti pravi projekti. Trenutno nismo v situaciji, ko bi lahko mobilizirali velike količine javnih sredstev Največja sredstva, ki bi jih lahko porabili v naslednjih desetih letih in tudi potem, to bodo predvsem javna oziroma zasebna sredstva, torej podjetja in gospodinstva se bodo odločala, kam nameniti sredstva. Ne vidim pa ogromnih presežnih zmogljivosti in če poslušam komisarje, ki so zadolženi za denarne in gospodarske zadeve ter za obdavčitev in če sledim njihovemu načinu razmišljanja, potem so sredstva, ki so in bodo na voljo za to, usmerjene bolj proti jugu, ne toliko proti severu. Zato se strinjam z vami, ko pravite, da moramo izbirati naše bitke, pričakoval pa bi enako strogost tudi pri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 nedvomno odločala o našem tehnološkem standardu in kar se tega tiče, mislim, da se v tem odboru vsi strinjamo. Prvo vprašanje, ko govorimo o tehnologiji, je naslednje. Vaša predstavitev je bila bolj težko razumljiva oziroma berljiva za tiste, ki smo bolj v zadnjih vrstah. Ali bi torej lahko dobili vašo predstavitev tudi v trdi obliki? To je moje prvo vprašanje. Drugič, če se navežem na to, kar je povedal kolega Lambert. Kar zadeva finance, mobilizacija zasebnega kapitala bo nedvomno igrala veliko vlogo, oziroma, če zastavim drugače, ključna beseda je Kitajska in izziv Kitajske za Evropsko unijo. Kitajska je zelo izvozno uspešna, ima visoke državne rezerve. V državno-kapitalističnem sistemu lahko zadržijo določena sredstva in tu se sedaj postavlja vprašanje, ali je tak model možno kopirati pri nas in ali je tak model sploh zaželen. Mislim, da ne. Vprašanje pa je, vsaj za me je odgovor enostaven in sicer, da rečemo, tu obstaja sedaj luknja, vzeli bomo javna sredstva in če vzamemo javna sredstva, bo problem razrešen. Mislim, da zadeve niso tako enostavne. Primer fotovoltaike kaže, recimo, da imamo v Nemčiji veliko državnega poseganja, pa kljub temu ni želenih rezultatov. In v tej povezavi tudi moje konkretno vprašanje za vas. V primerjavi z ZDA, ali je res tako, da, je, da so javna sredstva razlog za to, da imajo ZDA večje produktivne zmogljivosti, čeprav se patenti nahajajo v Evropi? ali prihajate v vašem poročilu do tega rezultata zato, ker menite, da gre predvsem za javna sredstva ali pa menite, da je potrebna natančnejša analiza, namreč v praksi se pojavlja vprašanje, ali so patenti sami po sebi pravi indikator. Namreč V preteklem tednu sem obiskal majhna podjetja, ki so mi na praktičnih primerjih pokazala, da ne registrirajo patentov zato, ker ne želijo razkriti svojih tehnologij, bojijo se, da bo potem to na voljo tudi konkurenci, če se nekaj razkrije s patenti in bojijo se seveda tudi visokih stroškov. Ali morda lahko kaj rečete na to temo? Kolegin Hafcuk. Gospa Hercog. Uh, eh, Hvala, gospod predsednik. Tu sem in prihajam z Mačarske. Izvrstna predstavitev, izvrstni rezultati. Vse je treba čim bolj poenostaviti. Par vprašanj. Tri. Prvič denar. Kot poročevalka za poglavje konkurenčnosti v okviru proračuna, jutri bomo tudi glasovali o proračunu, bi vam rada zastavila par vprašanj. Omenili ste, da bo eno samo podjetje na kitajskem dobilo 7,6 milijard v obliki garancij za posojila. No, mi v Evropi tega nimamo. Celoten proračun za okvirni program je prav tako 7,6. Torej, celoten proračun za FP7 je enak posojilu, ki ga dobi eno samo kitajsko podjetje. To daje misliti. Če želimo povečati obseg, kot ste vi predlagali v svojih desetih točkah, torej nič ne bomo dosegli brez povečanja proračuna. Zato mora biti odgovor več Evrope. Zelo enostavno. Sicer če bomo samo vse čas povečevali obseg, ne pa obenem tudi denarja, potem bo ta dolina smrti samo še večja. Druga stvar, ki želim, da se jo omeni, namreč vi ste govorili o panogah oziroma o industriji, ki mora sponzorirati različne projekte. Sama bi rada omenila zakonodajo. Spominjam se, da smo sprejemali zakonodajo, sama sem bila poročevalka v senci za svojo skupino. In šlo je za zakonodajo rič. Spomnim se zakonodaje na področju baterij, igrač, veliko elektronskih igrač in različnih barbik vsebuje baterije. Spomnim se te razprave in lahko rečem, da naša zakonodajna pristojnost in vpliv na industrijo je velika. Podobno velja tudi za osvetljavo. Spomnim se svojega glasovanja, vem, kako sem glasovala in spomnim se tudi bioetanola. Tega se spomnim zato, ker se je tudi lani zgodilo. Try to do to get there. So this is my second point that the Torej, druga točka je, boljša in pametnejša zakonodaja. To se sicer ne nanaša toliko na vaše izvajanje, ampak to je osnova. Ko govorimo o raziskavah, sanjamo o nekaterih seksi zadevah. Vi ste omenili osnovne industrije, osvetljava, etanol. Etanol se mi zdi, da je ena od najzanimivejših molekij. Bioetanol pa morda ni najbolj uznemirljiva tema. Tudi žarnice, baterije niso zelo privlačna tema. Ampak tukaj govorimo predvsem o enostavnih industrijah. In še zadnja stvar predlagam, da svojo predstavite podate na svetu za konkurenčnost. To je namreč največji problem. Ta odbor se mora na svetu boriti ne z enakovrednim odborom, pač pa z ministri, za finance, ki jih ne zanima osvetljava, ki jih ne zanima bioetanol. In zato se bojim, da je trenutno Evropa najbolj osredotočena na monetarne zadeve in to je treba spremeniti. Kajti včasih se lahko zgodi, da so deležniki zelo daleč od deležev, proizvajalci pa morajo biti blizu odločanju. In to je to, kar je narobe. To sem želela dodati. Se opravičujem, ker nisem postavila veliko vprašanj, ampak v meni ste sprožili ogromno čustvo, ker ste omenili nekatere industrije, ki so mi zelo pri srcu. Gospa von Brandt. You, um, brief, um... Hvala. Potrudila se bom biti čim krajša. Hvala za predstavitev, ki mi je odprla oči. Mislim, da v svojih volivnih okrožjih vsi čutimo to, kar ste omenili danes, ampak veliko koristne je, če imamo še številke in predstavitev. Mislim, da je to situacijo resnično treba spremeniti. Govorili ste o predlogih, kako bi izboljšali situacijo. To vse drži. Sama absolutno verjamem, da je premalo voditeljstva pri teh vprašanjih, pa tudi drugih, če si pogledate krizo evra, vidite, v čem je problem Evrope. In to vidimo tudi pri tej temi. Ne gre samo za premalo denarja, seveda želimo več denarja za raziskave in razvoj, ampak bodimo pošteni, to se ne bo zgodilo, zato moramo zastaviti prioritete in tu imamo težave. Gospod Lamberts je dejal, Evropa pač tako deluje in poskrbiti moramo, da je vsaka država članica vse malo zadovoljna. Zato vlagamo povsod malo, pa bi morali imeti bolje zastavljene prioritete in vlagati več v te ključne spodbojevalne tehnologije. Zato moramo tu narediti več. Drugič. Govorili ste ne samo o več denarja, pač pa tudi o tem, da se vlaga več tudi v naslednji korak in tudi tu mislim, da boste doživeli podporo tega parlamenta. Vendar pa zelo skrbi, da ni nobenih številk. To me zelo, zelo skrbi in zato bi se moral ta odbor zauzeti za to. Gospod Kreen, ne verjamem pa, da so to edini razlogi za to, da imamo težave. To so kratkoročni razlogi, morajo pa obstajati še drugi in prepričana sem, da ste si jih ogledali. Nisem še prebrala poročila, bom. Ampak zanima me, ali je to v poročilu. Ste se recimo ukvarjali s tem, kako države članice, namreč vemo, da so razlike med državami članicami, ampak v naših državah članicah mora obstajati neka splošna kultura, ki je ovira za napredovanje. Če recimo želite zgraditi novo tovarno, kjer uporabite tehnologije, potem boste v Koreji to naredili v šestih mesecih. V Evropi boste šele pripravljali mm, svoj koncept. Pri teh ključnih tehnologijah je zelo pomembno, da imate neke vrste laboratori. Ampak ne samo za tehnologije, pač pa tudi za izdajanje dovoljen in to, kako bi lahko hitreje napredovali. In ne nazadnje, še nekaj, v kar močno verjamem. Ni sicer številka, ampak že vaše številke so pokazatelj. Evropa je skupaj z ZDA bila tista, ki je bila gibalo sveta. Mi moramo poskrbeti, da imamo industrijo, da imamo mislece, da imamo direktorje. Bojim se, da teh ljudi nimamo več. Mislim, da se mi kot narodi bojimo sprejemati tveganje. In to ima verjetno opraviti tudi z časom, v katerem živimo, pa tudi z našim izobraževalnim sistemom. In na dolgi rok bi si morali pogledati naš izobraževalni sistem. To ni v mislih samo univerze, ampak vse od začetka dalje. Tukaj gre za daljši rok, vendar pa bi tudi to moralo biti del našega delovanja. In toja. Gospa Toja. Gračujem, ki jo. Tudi sama se zahvaljujem profesorju Krinu za to predstavitev, ki, kot ste verjetno sami opazili, je na nas naredila velik vtis. Namreč na nek način ste na svoje mesto s podatki postavili na svoje mesto, torej realnost, ki jo vsi čutimo, vendar pa nekako ne uspemo s številkami vsega pokazati. Sedaj pa je to postalo zelo, zelo očitno. Rada bi zato prosila, da bi tudi koordinatorji raziskali, kaj bi lahko naredili, da spremenimo te pomembne stvari, ki smo jih slišali, s kom se je treba pogovarjati, se je treba več pogovarjati z drugimi odbori, s svetom. Skratka, želim, da bi morda to bolj konkretizirali stvarmi, ki jih je treba narediti. Več kolegov je že omenilo nekaj, verjetno smo vsi razmišljali o tem. Namreč gre za nekatere stvari, ki nam kažejo, kako je Evropa neprilagojena, tudi kar zadeva politično vodenje. Tu ne gre samo za nekatere detajle, gre za skupnostno razvojno politiko, ki bi bila dobro integrirana in ki bi združevala različne elemente. Namreč neka industrijska politika, potem je tukaj proračun, potem so tukaj raziskave, inovacije, ampak vprašanje je, ali je Evropa zmožna neke vizije in strateških politik, kajti tukaj gre za strategijo, ne gre za vsakodnevno upravljanje. Še zlasti je to pomembno v času krize, ne toliko manj, ampak toliko bolj. Tako da je ta problem zelo obsežen. Sicer pa bi lahko naredili tudi kaj bolj konkretnega in tukaj vas prosimo za pomoč. Namreč, količina sredstev, ki jih Evropa lahko da na voljo, imamo kolegico, kolegico Hercegovo, ki se ukvarja s proračunom, torej podatki so, kakršni so. Ampak tudi ta omejena sredstva, prvič, če tukaj seštejemo evropska in nacionalna sredstva, lahko pride do neke konvergence in s tem lahko dosežemo večji učinek. Ampak kako to narediti? Moram reči, da sama še nisem dojela skupni programi, sofinanciranjem. Ali so ti programi res delovali na tak način, ali pa vsak ščiti svoj interes in na koncu vse skupaj postane nezadostno. Kako torej združevati ta omejena sredstva? Potem, kako doseči sinergijo med različnimi poglavji raziskave in razvoj, industrijska politika, strukturna sredstva, kot je dejala kolegica Trautmann? In ta sredstva se dosti krat porabljajo tudi za tehnološki razvoj. Ampak, ko se to razprši, na koncu dobimo samo drobtinice in predstavljamo si lahko, kakšen je učinek. Še nekaj o sredstvih. Ta vidik nam je treba pospremiti tudi s pravili. Imamo tudi primere zagonskih podjetij, ki potem nikoli ne zacvetijo, ker je dejansko prehod od patenta do pilotne proizvodnje zelo otežena in ker je problem tudi financ. To je skupna zgodba, ki jo poznamo vsi, to so majhna podjetja, ki bi se lahko razvila. Katera so torej pravila in kje je problem? Je to problem posojila? Je to problem poenostavitve pravil? je problem prehoda od patenta na naslednji korak. Prav imate. Mi namreč financiramo vse preveč raziskav, ki se končajo z objavo, objavo publikacij, ki obtičijo nekje v predaljih ali na policah. Kateri, katera so torej pravila, kje je problem? Tudi davčni vidik je zelo pomemben. Mi imamo primankljaj pri proizvodni, recimo. Tega se vsi zavedamo, pa kateri je odgovor? In to sprašujem tudi kolege. Ali bo sedaj skušala vsaka država biti čim bolj privlačna in si zagotovila, recimo, kakšne davčne olajšave? Nekaterim državam je to uspelo, jaz jih lahko samo občudujem. Ampak ali se nam res zdi prav, da bo zdaj Evropa konkurirala navznoter? Govorim v imenu države, ki glede na to, kako se upravlja, niti tega ne poskuša. Ali ne bi namesto tega vsi skupaj poiskali neko skupno vizijo? Nekdo je dejal, poglejmo si, naredimo si zemljevid, kje so zmogljivosti in tako dalje. Kaj nam predlagate? Prosimo vas za kak nasvet, mi bomo potem delali na tem. In na koncu še operativno vprašanje. Ko govorimo o učinkoviti porabi sredstev, mi imamo Evropski inštitut za tehnologijo, ki se je šele zagnal, nekaj predlogov je bilo dobrih in se zdi, da smo na pravi poti. Ste sodelovali z njimi? Kakšne so vaše izkušnje z njimi? Prebrala sem, da predlagate tudi Evropski svet za tehnologijo, ne samo za raziskave. In moram reči, da vsakokrat, ko slišim predlog za novo telo, se ustrašim, ker ne vem, kaj bo počelo to telo, kako se bo povezovalo z drugimi, bo to učinkovito telo ali samo še nadaljna delitev. Zato prosim, ne predlagajte dodatnih organov. Hvala lepa. Hvala lepa. Cela vrsta vprašanj. Tukaj bi še sam nekaj dodal. Ja, erschreckend. Moram reči, da je bilo zastrašujoče, zanimivo, spodbudno. Ostaja pa vprašanje, ki so se ga dotaknili že mnogi kolegi. Kako nam uspeva, da iz veliko znanja dosežemo tako malo? Ali je problem v tem, da enostavno ne najdemo prave poti od znanja do proizvodnje, ali ni denarja, ali so postopki dovoljenja problem, ali pa gre morda tudi za to, da nekateri politični, pravni sklepi naše odločitve otežujejo življenje ljudem v praksi. Pri tem zadnjem vprašanju gre tudi osebno za nas, kajti mi smo tisti, ki sprejemamo zakone vprašati se moramo, ali je možno, da tudi samo zakonodajo, tudi mi otežujemo proizvodno. Lahko se zgodi, da se nam to zdi prav, ampak tem se ne smemo proteževati, če gredo zadeve drugače. In mislim, da je včasih morda treba ponovno pregledati, ali ni kak naš zakonodajni dokument tudi prispeval k težavam. Tudi o tem je treba razmisliti. To je razprava, ki jo imamo pogosto. Govorimo o učinku. Govorimo o tem, ali je res premišljeno, kakšen bo učinek naše zakonodaje. Skratka, če imamo razpravo, potem moramo iti v tej razpravi do konca. Sprašujem vas, ali lahko ocenite, kakšen je odstotek različnih razlogov? Oziroma, imate kak občutek? V kolikšni meri gre za to, da imamo tehnične težave, v kolikšni meri to, da nismo zmožni prehoda od znanja do proizvodnje in v kolikšni meri je morda tudi zakonodaja tista, ki prispeva k tem težavam. Gospod Krin. Dobili ste obilo vprašanj in sedaj vam dajem možnost, da odgovorite. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala lepa tudi za vsa vaša vprašanja. Če smem, bi začel kar po vrsti od začetka. Gospa Grostet, najlepša hvala za vse vaše pripombe. Najprej, kar zadeva stike z državami članicami. Z veseljem vam lahko povem, da tri države članice, Francija, Nemčija in Združeno kraljestvo, preko zadevnih ministrstv za Francijo je naprimer gospod Besson sprejela odločitev in vse tri države so takoj po objavi tega poročila objavile skupno pismo, ki so ga sopodpisali vsi trije ministri ki so tudi v celoti podprli priporočila iz tega poročila. Tako da bomo dali to pismo na voljo tudi predsedniku odbora ITRA in sekretarjatu, tako da si ga boste lahko prebrali. Sorodna pisma pričakujemo tudi strani Polske in Španije, kolikor vem je prišlo do manjših zamud zaradi poletnih počitnic. Tako da smo deležni precej obsežne podpore strani večjih držav članic, ki so tudi specifično zahtevale, da se ta priporočila iz poročila začnejo v celoti izvajati. Ta priporočila vključujejo naprimer tudi oblikovanje specifične proračunske vrstice za KET projekte, ki se nanašajo na več kot en KET. Vemo, kakšno je trenutno stanje glede na to, da so keti multidisciplinarni, naprimer mobilni telefon mora imeti elektroniko za komunikacijo in seveda ustrezno aplikacijo za fotografiranje. Skratka, to je omenjeno tudi v evropskih okvirnih programih in ti keti se porazdelijo med posamezne generalne direktorate, ko gre za pristojnost. Ko gre za, naprimer, proizvodnjo, Za posamezne materijale je odgovoren generalni direktorat za raziskave in razvoj, ko gre za industrijsko biotehnologijo, je spet pristojen tretji direktorat. Tako da odzivi na pismo ministrov niso bili ravno najbolj pozitivni. Namreč želeli smo združiti posamezne kete na ustrezen multidisciplinarni način, kot bi bilo to potrebno. Še vedno mislijo, da bi fotovoltaiki morali ostati v pristojnosti GDM so, kar zadeva nove touchscreene, pa naj bi bili v pristojnosti Generalnega direktorata za raziskave in razvoj, tako da, kot vidite, so mnenja deljena in to povzroča težave. Naj bi pa imeli posebno proračunsko vrstico za te multikete. Tudi GD za industrijo aktivno dela na tem, z nami so tudi predstavniki iz tega direktorata in lahko vam povem, da se bomo prihodnji teden sestali na to temo še vedno pa bo večina proračunov ostala znotraj posameznih generalnih direktoratov za posameznike in to je velika ovira. Potrebujemo koherenten in integriran pristop k tem multiketom. Komisija je sicer storila korak naprej s tem, ko je spostavila skupino na visoki ravni, ki je opredelila šest ketov. Mislim, da lahko skupaj združimo moči in oblikujemo en sam proizvod, ne da bi se posvetovali s posameznimi šestimi generalnimi direktorati. Si predstavljate, kako drago bi nastalo, če bi organizirali takšne projekte individualno s posameznimi generalnimi direktorati. Tudi pri smartfonih, pri pametnih telefonih smo izgubili precejšen delež. Namreč takšen telefon je sestavljen iz touchscreena, iz ustrezne fotonične opreme, iz programske opreme, iz elektronike in tako naprej. Veliko delovnih mest, na tisoče delovnih mest smo izgubili zaradi zaostanka na tem področju. Države članice nas torej podpirajo, vendar bi morali kot komisija potem ponuditi tudi ustrezne odgovore. Omenili ste tudi beg možganov. Prej sem pokazal primere start-up podjetij, ko takšna podjetja prejmejo denar, zaposleni ostanejo z njimi. Imamo pa na voljo posamezne programe, s katerimi naj bi pritegnili najboljše strokovnjake za tehnologijo. Tudi ERC, Evropski raziskovalni svet, ima na voljo več milijard evrov, ki jih namenja izključno za znanstveno področje. Če boste preučili nekega polža, boste verjetno prejeli več denarja strani te agencije, kot če bi bili strokovnjak za magnetično polje ali kaj podobnega. Deset najboljših profesorjev, ki preučuje posamezne prošnje, preučuje vsak podroben element. Če porabimo en evro za izobraževanje na področju znanosti, bi morali enako porabiti tudi za inovacije, za tehnologije, tako da bi lahko te zamisli, ki nastanejo na univerzah, potem uveljavili v praksi in na trgih. Imamo Evropski raziskovalni svet za področje znanosti, nimamo pa takšnega sveta za znanost in tehnologijo. Ko sem bil nedavno na Irskem, smo oblikovali Irski raziskovalni svet za znanost, inženiring in tehnologijo, IRTE, IRSET takrat smo se pogajali tudi z irskim ministrom več mesecev, kaj ti nismo želeli samo sveta za znanost, temveč tudi za tehnologijo in inženiring. Evropski raziskovalni svet je, po mojem mnenju, nekoliko nesmotrno oblikovan, napačnemu področju smo dali podarek če odgovorim na vaše vprašanje, da smo v tesnih stikih z državami članicami, vendar je to treba sedaj prevesti v konkretne ukrepe in dejavnosti. Lahko se obrnete na ministra Besona in ostala dva ministra, zato da bi izpolnili vse tisto, kar piše v pismu, ki so ga naslovili na komisijo. Seveda bi morali zaustaviti beg možganov, vendar bi morali za to zagotoviti tudi finančna sredstva. Ne gre za več sredstva, ampak za bolj smotrno porabo sredstva. Upam, da sem odgovoril na vaše vprašanje. Gospa Madurel, govorili ste o tem, da univerza in trg niso med seboj povezani. Tudi na Irski univerzi sem bil predsednik oddelka za raziskave, sodeloval sem pri vzpostavitvi kar nekaj starta podjetij. V Evropi bi morali storiti več na tem področju univerze, po mojem mnenju, niso oblikovane na tak način, da bi delovale od koraka A do koraka Z. Znanost se sicer lahko oblikuje na univerzi, vendar bi morali imeti vzpostavljene tudi ostale dele infrastrukture, zato da bi lahko povezali posamezne stebre, da bi lahko zagotovili enotno cesto. Imamo izvrstne organizacije v Evropi, VTT na Finskem in tudi v Franciji in v drugih državah. Vendar jim moramo dati na voljo dovolj zmogljivosti, omogočiti jim moramo dobro delo. Pogosto govorimo o tem, da bi oblikovali večja znanstvena središča ali pa ustanove, ko gre za tehnologijo, se o tem ne pogovarjamo. Ne moremo dopuščati takšnega neravnotežja, ko zapravljamo ogromno denarja za te temeljne znanosti, pri drugih področjih pa pravzaprav sami sebe oviramo. Tako da imate prav, stvari med seboj niso povezane, sicer imamo na voljo posamezne elemente, ki bi lahko ponudili odgovor vendar bi morali financirati posamezne projekte. Tudi v poročilu piše, kako financiramo na stopnjo od 1 do 10 imamo osnovne temeljne znanosti, potem to je 1 in 10 je, ko damo proizvod na trg. Komisija trenutno financira projekte v stopnjah od 1 do 4. Zato, ker naj bi peta stopnja, kjer se razvijajo prototipi v laboratorijih, predstavljali preveliko grožnjo, zato ker je to preveč blizu trgov. Uh, v ZDA financirajo od stopen 1 do 8, enako velja za Azijo. Tako da obstaja razlika, ta razkorak med trgom in univerzami. Niso med seboj povezani. Dopuščamo tudi, da ta razkol obstaja. Ne dopuščamo najboljšim znanstvenikom in akademikom, da se tega problema lotijo, zato ker se nam zdi, da je to preblizu trgom. Komisijo smo prosili, da začne financirati raziskovalne projekte na stopnjo od 1 do 8. Kaj se bo potem zgodilo? Več predstavnikov industrije bo sodelovalo v teh okvirnih programih. Sodelovanje strani industrije je drastično upadalo, to sem danes izpustil, ker se nanaša na drugo razpravo, ampak industrija vedno manj pogosto sodeluje v okvirnih programih, zato ker ne morejo delati potem na tistih ključnih tematikah, ki so za njih zanimive. Delati morajo na tistih osnovnih znanostih, ki jih komisija financira, potem je treba denar preusmeriti preko drugih kanalov. S tem res prihaja do prekinitve povezave. Zato bi morali vsem dati na voljo ustrezno orodje za delo oziroma orožje za bitko. O tem smo se pogovarjali. Na voljo imamo fotonike, imamo materijale, ki se obravnavajo v drugih generalnih direktoratih. Ne moremo storiti ničesar na področju fotonike brez uporabe novih materijalov. Mislim, da sem s tem odgovoril na vaše vprašanje, kajte vse skupaj je nesmiselno. Kakšne nove zmogljivosti potrebujemo? V poročilu govorimo o treh stebrih najprej treba vzpostaviti ustrezne tehnološke zmogljivosti, zato da bi zapolnili vrzel, ki ste jo omenili med univerzami in industrijo. Tudi uporabne znanosti je treba bolj podpreti, financirati tiste organizacije in ustanove, ki se s tem ukvarjajo. Omogočiti moramo, da bi ta podjetja tekmovala za sredstva iz jerca, ja, za posamezne projekte in uporabne projekte. Če bi nekdo prišel in rekel, želim oblikovati prototip, da ne bo potem nekdo rekel, ja, ta prototip je pa že nekoliko preveč na strani trga. Mislim, da nas čaka še veliko dela na tem področju, ko bomo vzpostavili multidisciplinarni pristop v novem okviru. Kar nekaj vprašanj nas še čaka na tem področju. Če grem naprej na vprašanje gospod Trautmann. Tri zadeve ste izpostavili. Hvala lepa za vaše pripombe. Omenili ste pravila igre kot prvo, v Evropi smo pravzaprav ovirani, zato ker tudi, če bi posamezna država članica želela podpreti eno od ključnih podjetij na eno izmed ključnih strateških področji, naprimer v Grenoblu, tehnologijo Magnetic Memory, takemu podjetju ne morejo dati 50 odstotkov nepovratnih sredstev, zato ker se bo generalni direktorat za konkurenčnost pritožil, čeprav bi vložili več milijonov evrov v tak projekt. To je tudi razlog, zakaj podjetja zapuščajo Evropo. Pravila igre niso enaka za vse. Več sredstev bi porabila tudi industrija, če bi bilo projekte lažje financirati. Številni ste omenili Kitajsko, ko ste podajali pripombe, razumem, da ne želite posnemati tega sistema. V Evropi je v veljavi drugačna kultura, imamo drugačne vrednote, ampak kaj pa se dogaja z ZDA, če se lahko ZDA premaknejo naprej in izpostavijo pravzaprav z lasersko natančnostjo ključna podjetja, ključne sektorje, se obrnejo na njih in iz, naprimer, Evrope potegnejo iz Francije ključnega proizvajalca akumulatorjev ali baterij in iz Nemčije tudi druga podjetja BSF in tako naprej. Zato, ker zagotavljajo podi, pogodbe s Fordom in tako naprej, bi morali biti mi zmožni tekmovati s takšnimi ponudbami. Ne potrebujemo več narej, temveč potrebujemo bolj smotrna pravila. 28. septembra se bomo sestali s komisarjem Almunijo, pogovarjali se bomo o tako imenovanih mečih, clauses, kar pomeni, da bomo lahko tudi mi podali podobno ponudbo, enako ponudbo kot ZDA. Upam, da se bomo k temu vprašanju še vrnili in da vas bomo lahko obvestili o teh razpravah. Potem pa je tu še vprašanje kako naj oblikujemo razvojno politiko. Tisto, kar potrebujemo, je integriran pristop, prečkati je treba to dolino smrti, vlagati je treba več v tehnologijo, v infrastrukturo, v pilotne linije, industrijske pilotne linije, zato da bi lahko oblikovali prototipe. Industrija nima dobička tri, pet ali celo več let potem, ko oblikuje prototip. šele po določenem obdobju lahko s prototipom prodre na trg in tako naprej. Mislim, da bi morali biti v pomoč v tem smislu, da bi financirali določene proizvodne linije, pilotne proizvodne linije. Gospod Lambert, rekli ste, da bo ogromno finančnih sredstev v prihodnosti prihajalo iz zasebnega sektorja. Mislim, da bi morali industriji omogočiti, da porabi tak denar. Na voljo imamo en evropski program v okviru skupnih tehnoloških pobud, glede IMSO, je financiral več kot 400 milijonov. Še enkrat toliko sredstev nismo porabili, zato ker se industrija ni mogla vključiti v posamezen projekt, ki ga potem države tudi niso mogle financirati če bi nekoliko spremenili pravila, če bi nekoliko spremenili ta program, če bi dopustili državam članicam, da sofinancirajo skupaj s komisijo, potem bi lahko storili več, ko bi se ena država, naprimer Švedska, lahko tudi umaknila iz nekega projekta, ki ne bi bil več njej pogodov. Delal sem tudi številnimi podjetji na področju elektronike, več kot milijardo evrov smo namenili za posamezne projekte. Industrija je financirala več kot 50 odstotkov. Vendar, če bi spremenili določene določbe v pravilih o skupnih tehnoloških pobudah, bi lahko strani industrije prejeli ogromen delež sofinanciranja vendar smo potem komisiji lahko rekli, da je bilo 400 milijonov evrov neporabljenih, zato ker industrija ni uspela sodelovati pod ustreznimi pogoji. Nekoliko je treba prikrojiti pravilo vsake toliko. Strinjam se, da potrebujemo tudi zasebne vlagatelje, preučiti je treba vse programe komisije tudi z tega vidika. Podali ste še nekaj pripomp v zvezi s tem, da bi morali mobilizirati več ljudi, okrog teh večjih projektov, predvsem pri teh ključnih tehnologijah, ključnih spodbojevalnih tehnologijah. Ogledati bi si morali svoje proizvodne zmogljivosti, vendar tudi tu izgubljamo zaradi internih pravil z področja konkurenčnosti. Naj podam primer iz Nemčije, ker je predsednik odbora iz Nemčije. V Dreznu so bili pravzaprav vodilni pri proizvodni mikroelektronike pritegnili so AMD e v Dreznu so prejeli sredstva v višini 28 odstotkov zvezne in deželjne ravni, če se ne motim. AMD e iz Drezna je lani kupil drug ulagatelj in se odločil, da bo treba zmogljivosti povečati, da proizvodnja zmogljivost ni bila zadostna za to, da bi bili konkurenčni in ta vlagatelj je bil pripravljen vložiti več milijard evrov, vendar so zahtevali, da nemška vlada zvezna ali državna sofinancira projekt z enakim deležem. In nemška vlada se je pozitivno odzvala na to zahtevo ogromno razlogov je bilo, zakaj ohraniti to podjetje na mestu, kjer že obstaja, zaradi infrastrukture, zaradi zaposlenih in tako naprej. GD konkurenčnost pa je prej sem, dopuščal samo 18 odstotno sofinanciranje, 28 ne, zato se je podjetje preselilo v ZDA. Več tisoč novih delovnih mest so oblikovali v New Yorku. Dresdenska tovarna je sedaj ogrožena, njena prihodnost je postavljena pod vprašaj in to izključno zaradi internih pravil, ki državam članicam preprečujejo sofinanciranje nad določenim odstotkom. Nekaj več kot 500 milijonov evrov je bil delež sofinanciranja in pomemben akter iz Evrope se je preselil drugam. Tudi v, na Irskem smo se soočili s podobno težavo. Preučili smo, koliko bi takšna velika tovarna prispevala v Evropi. Več kot 500 milijonov evrov dobička bi prinesla številke imamo na voljo. Nemška subvencija pa bila seveda odplačena v roku dveh let. To vse je v igri na tako visoki ravni in vse to je bilo preprečeno in ta proizvajalec mikroelektronike se je iz Nemčije preselil in zaradi teh pravil je bilo vse skupaj precej ogroženo. Tako da obstajajo črnobeli odgovori. Industrija je sicer pripravljena vlagati, industrija je pripravljena vlagati precejšne zneske. V zadnjih letih sem se srečal številnimi direktorji. Pravzaprav se vsak teden srečam z enim od direktorjem, tako da se strinjam z gospodom Lambrcem, ki pravi, da so zasebne naložbe ključnega pomena, da je treba njim omogočiti, da vložijo svoj denar v projekte in izguba obrata v Drezno je bila velika izguba za nemško vlado. Potem ste imeli tudi vprašanja glede mobilizacije zasebnega kapitala, to bo igralo pomembno vlogo. Vprašanje je sorodno vprašanju gospodu Lamberca. Zgodba o PV je pravzaprav ena velika katastrofa. Največji raziskovalni institut v Nemčiji, institut za fotovoltaiko v Freiburgu, več kot tisoč oseb zaposluje običajen Frahofer center, pa zaposluje nekje 100 ljudi. Večina subvencij za področje fotovoltaike je v Nemčiji, odkudar prihaja samo eno večje svetovno podjetje, torej nekaj ne deluje. Največje Število financiranih projektov in največ subvencij prihaja iz te države, pa vendarle samo eno večje podjetje med tistimi najbolj konkurenčnimi. In PV smo obvestili o tem, da rezultati niso zadovoljivi. Ali se je treba stvari ogledati širše? Odgovor je da, ne gre samo za denar, gre za to, da se zagotovi IP. za generacije v Evropi, te bi morale prve izkoriščati pravice do intelektualne lastnine. In mislim, da bi morali to v Evropi sprejeti. In nobenega razloga ni, zakaj tega ne bi uspeli storiti v prihodnih mesecih. To je samo treba vključiti v vsako pogodbo, ko se pogajamo o novih projektih. Če podjetja ne želijo tega podpisati, prav, pa naj počnejo druge stvari naprimer Asram, Infineon, Philips, vsa večja podjetja sodelujejo v ZDA pri financiranih programih, Philips Asram v Osram in Philips pri projektih osvetljevanja in tako naprej. Ker morajo opravljati tudi raziskave, ta podjetja v ZDA oblikujejo nova podjetja in mislim, da bi morali v Evropi ponuditi nekaj podobnega kot ZDA. Ne bi smeli čakati do leta 2014 ali še celo dlje. Tako da se kot parlament postali zelo odločno sporočilo. Stvari se je treba gledati v širšem kontekstu. Ne gre samo za denar, pomembna so tudi pravila posamezne ureditve. Če se lotim še pripomp mađarske kolegice. Ne gre za več denarja, gre za to, da bi ta denar morali bolj modro porabljati primeru teh 400 milijonih pri skupni tehnološki pobudi, ki nam jih je ostalo lani, je zelo zgleden primer. Če bi nekoliko prikrojili pravila, bi lahko ta sredstva porabili. V poročilu se vse to omenja, kar ste tudi sami izpostavili, naprimer, ko gre za osvetljevanje imamo na voljo določena pravila, ki bodo podjetjem omogočila, da sodelujejo tudi pri projektih osvetljevanja s pomočjo sončne energije. Seveda bomo tudi v okviru sveta z veseljem podali podobno predstavitev. Vendar se mi zdi, da bi moral ta odbor podati prošnjo za to. Če se lotim še pripomp gospe Van Brempt. Že prej sem povedal, da tesno sodelujemo z državami članicami. Trije ministri so podpisali skupno izjavo. Tudi komisija ima svojo skupino na visoki ravni. Imamo 14 delovnih skupin, kjer sodelujejo najboljši iz vodilnih industrij. Objavljamo tudi ustrezne podatke, jih shranjujemo v podatkovni zbirki GD Enterprise. Strinjam se s tem, da bi morali bolj uporabiti podatke, ki jih imamo na voljo, naprimer v Južni Koreji v šestih mesecih vzpostavijo novo podjetje ali obrat. Zagotovo lahko dobite dostop do teh informacij, če vas to zanima. Na zadnje pa še pripombe kolegice, ki sedi za predsedniško mizo, kako bi lahko vključili regije in ostale. Tudi Tu lahko upoštevamo eno od ključnih priporočil. Mi želimo združiti finančna sredstva iz posameznih različnih verov in jih vključiti v en sam projekt. S komisarjem Hanom smo govorili tudi o regijah, kako njim omogočiti sodelovanje. Tudi regije so izpostavili kete kot ključne elemente. Če bi združili posamezne pobude znotraj strukturnih skladov, in to povezali s posameznimi pobudami iz okvirnih programov, bi lahko hitro napredovali. Tako da tiste regije, ki izpostavijo specifično tehnologijo ali sektor, lahko povežejo sredstva iz pobude za pametni razvoj z sredstvi iz GDIMSA in tako naprej. Na voljo imamo specifično priporočilo, ki omogoča združevanje posameznih sredstev. Si predstavljate, kakšne težave imajo v tem trenutku, ko naprimer skušajo upoštevati pravila za porabljanje strukturnih skladov v posameznih upravljavskih strukturah na regionalni ravni, potem ima komisija na voljo specifična pravila glede tega, da posameznih sredstev ne morete združevati bolj smotrno je treba porabiti denar, ki ga imamo na voljo, ni treba zahtevati več sredstev. Če bomo regije vključili v delo, bomo zagotovo uspešni. V preteklosti pri nekaterih pobudah nismo bili uspešni. Spomnim se enega projekta oziroma pobude v okviru skupne tehnološke pobude, ko smo želeli, da bi tudi regije in mesta sodelovali pri posameznih projektih, pa so mnogi temu nasprotovali. Mislim, da sem s tem odgovoril na večino vaših pripomb glede ocene učinka, pa se strinjam z vami. Podali smo tudi priporočilo v zvezi s tem, da se namreč industrija zaveže k določenim stvarem, če prejme sredstvo, predvsem glede vzpostavljanja delovnih mest. Mislim, da sem uspel odgovoriti na vaše vprašanja. Seveda, če imate še kakšno vprašanje, bom nam odgovoril. Če pa želite, lahko stopite tudi v stik z mano. Hvala lepa, da ste mi dali priložnost, da sem vam podal predstavitev in hvala za vsa vprašanja. Ähm, hvala lepa. Naj vam sporočim, da bomo predstavitev poslali v elektronski obliki vsem kolegom. Äh, s tem zaključujem sejo in vidimo se spet jutri zjutraj.